i may open the hearing by welcoming our experts. Začenjamo naše srečanje. Pozdravila bi strokovnjake, najprej gospod Giacomo Mazzone, ki je vodja mednarodnih oziroma institucionalnih odnosov EBU, generalni sekretar sklada Eurovizioni, potem bi uh, Pozdravila tudi bivšega kolega, ki je tudi iz EBU. Potem pozdravljam gospoda Erkija Ormala, ki je podpredsednik eh, družbe Business Environment Nokia. Pozdravljam tudi Kloderik Poeruja iz evropskih kinematografov in pa gospoda Antonija Suareza Lozano, ki je generalni sekretar družbe EGEDA. Pozdravljeni. Eh, naj vam razložim, kako smo organizirali naše srečanje. Najprej bomo imeli en krok predstavitev vsakega strokovnjaka, potem pa bo sledila 45 minut razprave, potem pa bo vsak strokovnjak dobil še 5 minut, da odgovori na vprašanja. Potem pa bomo dali besedo še komisiji in pa polskemu predsedstvu, ki sta oba prisotna naj vas spomnim še na tehnične podrobnosti. To srečanje se preko spleta prenaša. Torej, vsak vas lahko vidi, vsi vas gledajo, obnašajte se pravilno. Kamera se samodejno usmeri na tistega govorca, ki uporablja mikrofon. Zato vedno uporabljajte mikrofon na vaši levi, zato da se vas bo tudi videlo. Ali lahko začnemo? Govorim angliško, ker sem si pripravila v angliščini, sicer govorim eh, nemško, nemščina je moj materni jezik in zato se pravičujem za mojo angliščino, pravi predsedujoča audio. Vizualni sektor in digitalizacija je zelo pomembna za evropsko kulturno dediščino. Seveda je tudi pomembno, da se vsebino da na razpolago na spletu, zato da je na razpolago širši publiki. Zato smo tudi organizirali današnji posvet. Ni pomemben le za našo kulturno identiteto kot evropejce, ampak za celotno Evropsko unijo mislim, da bi morali dati kulturi večjo težo in večji podarek v celi razpravi o Evropi. Vedno govorimo o krizi, o denarju, če morkoli že, pozabljamo pa, da je kultura temelj Evropske unije in je treba skrbeti za njo. 96 milijard evrov, več kot tisoč evropskih filmov vsako leto tako audiovizualni sektor predstavlja edinstveni sektor v Evropski uniji. Številne bistvene spremembe so vplivali na ta sektor v preteklih desetih letih. Digitalna tehnologija je že omogočila, da so ta dela dostopnejša državljanom tretjih držav. smo že v digitalnem obdobju, ampak eh, še vedno ni jasno, kako hitro se bo to še naprej razvijalo. Audiovizualni sektor je še vedno najbolj zaznamovan zaradi fragmentacije, tako kulturne kot industrijske. Zato se nahajamo na kritični točki. Zato smo tudi prosili našega kolega Borisa, da pripravi poročilo na to temo. In da bi mu pomagali, da bo to poročilo čim boljše, smo organizirali današnjo posvet. Pred nami so številni izzivi, tako pravni kot kulturni in vsi so izjemno kompleksni. Splet in pa digitalizacija vsebin imajo, so pripispevale k bistvenim spremembam audiovizualnega sektorja in so nudi, ponudili nov potencijal in nove možnosti za vse, hkrati pa je to tudi neko prekletstvo za tradicionalne um, načine. Vsi se moramo zato odzvati na te izzive in na tem sodelujemo tudi skupaj s komisijo in se moramo spopasti z zahtevnim vprašanjem avtorskih pravic. Pripričana sem, da moramo zagotoviti enoten, pravi enoten trg za digitalne osebine, zato da bomo s tem lahko tudi promovirali kulturne osebine. S tem bomo odprli nove trge z uporabo digitalne tehnologije. Hkrati pa moramo zagotoviti, da bodo lahko digitalne osebine tudi prehajale meje do vseh državljanov, zato da bodo lahko v celoti izkoriščali vse prednosti digitalne ere. Veseli smo vseh prispevkov strokovnjakov, ki smo jih danes povabili in zagotovo bomo slišali zanimive stvari in da bo iz tega sledila zelo zanimiva razprava. Besedo predajam gospodu Giacomo Maconeju, ki je generalni sekretar Eurovisioni Foundation, ki prihaja iz EBU. Gospod Macone, beseda je vaša. Hvala. Um, Hvala lepa, zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Ker sem italijan, bom govoril italijansko, tako da prosim, nadenite si slušalke. Ehm, Pozdravljeni v imenu kulturne raznolikosti, bom govoril italijansko. Saj sem italijan. Evropska audiovizualna politika je ena od glavnih tem, s katerih sem se ukvarjal v preteklih 25 letih. Bil sem tudi sostanovitelj Euronews in sem se ukvarjal z temi vprašanji. To je tema, ki mi ni tuja. Mislim, da je glavna vloga predvsem v rokah javnih služb v Evropi. To velja za preteklost in se bo zagotovo še okrepilo v prihodnosti. Najprej bi vam podal nekaj informacij, zato da bomo lahko razpravo umestili v pravi okvir. 10 milijard evrov je bilo v preteklem letu investiranih v regionalne programe. To so investirale javne službe. To je bilo področje, ki je bilo za številne države zelo kritično. Televizija je še vedno zelo pomemben instrument komunikacije. Uh, stopnje ogleda so še vedno zelo visoke in znašajo dnevno okoli tri ure. In tudi preko spleta se sedaj prenašajo oddaje, ne samo preko televizije in samo v Združenem kraljestvu je bilo naloženih 5 milijard videov iz spleta. To so bili predvsem filmi, ki so bili preneseni s spleta. Tudi tu se številke gibljajo navzgor. Potem imamo linearno televizijo, ki je tudi, tudi nek novi pojav. Tu lahko vidite, v kakšni meri javni organi nalaga, na, investirajo v osebine. Tudi tu ni nekih meja. Mislim, da se um, slika govori zase, nanaša se na leto 2009, tu so največji javni um, oddajniki in vidite, koliko je bilo investirano v vsebino lastni proizvodnje oziroma v proizvodnjo po naročilu. Na vrhu je BBC, ki zelo veliko investira v lastno produkcijo, potem pa je to tudi odvisno od velikosti držav. Torej, finančna situacija je seveda tu zelo različna. Več, ko imaš denarja, več lahko investiraš v lastne vsebine. ko se je začela digitalna agenda, smo izkazali zelo veliko zanimanje za to področje. Saj smo izhajali iz tega, da lahko s tem odpravimo številne pomankljivosti. In eh, tu lahko tudi ustvarimo neko konvergenco eh, več akterjev, ki sodelujejo v istem prostoru oziroma v skupnem prostoru. Nekateri so manjši, nekateri večji, eni imajo manj denarja, drugi več. Tu smo si ogledali še glavno schemo, smo jo prikazali, eh, glavno schemo digitalne agende. Če boste iskali besedo program, jo boste iskali za manj. Našli boste samo besedico vsebina, kajti program to pomeni večerna poročila, uh, ali pa neka pogovorna oddaja, ki se mora biti ukvarja z političnimi vprašanji naše države. Tukaj pa smo vse združili po um, vsebinah, torej vsebine, tako kot uh, nek avto potrebuje gorivo, zato da lahko se premika. Obstajajo velike mreže, ki krijejo celo Evropo in to so kot neki veliki cevovodi, v katere je treba nekaj speljati. Torej, tja je treba speljati neko vsebino. Čeprav ta prikaz ni najbolj pravilen, potrebujemo kakovost za naše programe, za uh, družbo, za državljane in za socialno kohezijo. Torej, ne gre za to, da se ustvari programe, ki bi služili samo temu, da ustvarijo nek tak konvergenčni krogotok. Vse, kar je bilo ustvarjeno v preteklih letih, recimo v poročilu Belet ali v, in, v poročilu o kreativni industriji, preko oblikovanja programov, sprejetja strani državljanov. Vse to so elementi, ki tu prispevajo k, k, nekem, k temu, da se audiovizualni prostor spreminja. Torej tudi pojem program moramo videti drugače, ne tako zelo omejeno. Naš sektor je sektor, ki je seveda tudi odvisen od trga tesno pa je povezan tudi z demokracijo, na odnose med državljani in institucijami in na temeljne pravice. Tu je torej cela vrsta dejavnikov, ki pritekajo skupaj in ki določajo razvoj celotnega sklopa. Rekel sem, da so pomembni dobri programi vzgoja, državljanov, socialni vidik, vse to je pomembno. Odbor za kulturo v parlamentu igra zelo pomembno vlogo, saj se bistveno razlikujete od odbora za industrijo, ki seveda tukaj preučuje druge vidike, ukvarja se z mrežo in z delovanjem mreže, vi pa se ukvarjate z vsebino teh mrež. Kot rečeno, gre za popolno konvergenco sistemov, in, eh, na, do, katerih smo želeli doseči. Tu smo imeli celo vrsto um, korakov, pri katerih je sodeloval tudi parlament. Naprimer, gre za neodvisnost spleta. Danes obstajajo mreže, ki so povezane uh, Eh, z določenimi temami in ko nek državljan vklopi televizijo, ima takoj dostop do nekih storitev. Potem imamo tu splet in tudi tu je olajšan dostop do televizijskih storitev. Pomembno je, da vsebine, ki se tam širijo, postanejo enostavno dostopne tu ne sme biti nekih blokad in treba je upoštevati zelo pomemben vidik, namreč, da morajo imeti državljani pravico dostopa do teh storitev. Torej ne samo tisti, ki imajo možnost pristopa do hitro postavnih dostopov ali tistih, ki si lahko privoščijo plačljivo televizijo ali drugih storitev. Vsi morajo imeti dostop. Potem pa še ena pomembna točka. Vem, da boste prihodno leto imeli še veliko priložnosti, da se k temu vrnemo. Namreč vprašanje avtorskih pravic in pa naprimer osirotela dela, če omenim le eno od glavnih področji. Pri avtorskih pravicah pa imamo tudi konkretne probleme. Avtorske pravice so bile izmišljene v nekem drugem trenutku, takrat, ko je vse potekalo linearno. Danes pa prehajamo na nelinearno obdobje in zato moramo preklopiti avtorske pravice tudi na to nelinearno ero, torej kolektivne pravice ali nek potni list za dostop, eh, potem boj proti piratstvu in tako naprej. Vse to so vidiki, ki jih moramo upoštevati tudi v prihodnosti. Potem pa bi omenil še eno točko, to pa je hibridna televizija. Tudi to bo letos postala stvarnost. In tu imamo problem, problem ima tudi zakonodajalec, namreč vprašanje, katere pravice bodo imele prednost. Dan danes imamo celo zakonodajo za televizijo, potem pa imamo tudi posebej pravila za internet. S hibridno televizijo pa tu veljata oba vidika in katera pravila imajo sedaj prednost. Mi smo mnenja, da bi morale veljati pravila za televizijo, saj tista najbolj ščitijo državljane in upamo, da boste tudi višli v to smer. Hvala. Eh. Hvala lepa, gospod Macone. Sedaj pa predajam besedo gospodu podpredsedniku Nokije, gospod Erki Ormala. Izvolite. Thank you so much for inviting me to uh, address the. Hvala lepa, da ste me povabili na to pomembno srečanje danes popovdan. Naj začnem malo bolj na široko, z malo širšim vprašanjem. V digitalni industriji to je ena najhitreje raztočih industrij. Ni, nobena druga industrija ne more prikazati tako visoke rasti tudi v um, časih krize. Naša industrija pa raste hitro, ustvarja delovna mesta in je en od najpomembnejših uh, sredstev v, rok, v naših rokah, ki jih imamo za ohranjanje blaginje in pa kohezije v evropskem kontekstu. Torej predstavlja veliko priložnost, vendar pa zelo trpimo v Evropi, kajti nimamo enotnega trga za digitalne storitve. Veliko empiričnega dela smo izvedli zato, da bi razumeli, kakšni so stroški tega, da nimamo enotnega trga za digitalne storitve. In prišli smo do istih številk, kot so bile prvotno objavljene o razpravi o enotnem trgu v poznih 80-ih letih. Lahko bi prispevali dodatne dohodke 500 milijardov evrov, če bi imeli enotni trg za digital, digitalni enotni trg do leta 2015. To so vsote, ki bi lahko rešile naše trenutne fiskalne in finančne težave. In zato zelo težko razumemo, zakaj ta, to vprašanje ni na samem vrhu dnevnega reda tistih, ki v Evropi odločajo. Kajti mi bi lahko zagotovili denar za rešitev teh finančnih problemov. Brez enotnega trga se Evropa ne bo mogla. Evropa ne bo mogla izkoristiti svojih potencijalov. Moramo odstraniti te overe. Evropska proizvodna industrija, evropska servisna industrija in evropska kreativna industrija trpijo zaradi obstoječih problemov prav tako pa tudi evropski državljani, ki nimajo dostopa do vsebin, do evropskih vsebin in to na način, kjer bi si ga želeli. Manj kot 10 odstotkov e-trgovine poteka čez meje v Evropi. V podpogojih enotnega trga še vedno manj kot 10 odstotkov poteka čez mejno. Še bolj alarmanten trend, če primerjamo Evropo z drugimi regijami po svetu, pa je, da nimamo evropskih distribucijskih kanalov, nimamo ponudnikov spletnih storitev, ki bi lahko takšne storitve ponudili. V Evropi bomo postali odvisni od ameriških distributerjev. To se dogaja danes. Ameriški akteri kupujejo evropsko vsebino in jo vračajo evropskim državljanom. Vrednost pa ostane izven Evrope. Hvalo bomo videli, da bodo azijski akterji tudi izvali to enačbo z tisoči ali milijoni eh, odjemalci, bodo lahko počeli isto. Evropski ponudniki storitev niso na seznamu vodilnih internetnih servisnih ponudnikov na svetu. Med 50 najbolj obiskanih spletnih strani so le štiri evropske. Torej, Evropa je v situaciji, kjer počasi postaja obrobna, kar se tiče um, možnosti, ki jih nudi IKT. Seznam je dolg, vendar pa bi se tu lotil enega problema, ki je pač predmet naše razprave in ki se je tudi izkazal kot ena najbolj kontroverznih tem pri poskusih ustvaritve digitalnega enotnega trga. In to je reforma avtorskih pravic. Videli bomo, da je, so rezultati kreativne industrije bodo postali digitalizirani. Distribucija preko spleta bo poglavitna distribucija vseh digitaliziranih vsebin v prihodnih letih. Večina izkušenj naših uporabnikov, torej večina časa, ki jo, ki jo ložimo za to, da si jo gledamo in uživamo v rezultatih kreativne industrije, bo namenjeno gledu preko in spleta in digitalnih vsebin. In če si ogledamo, kaj se danes dogaja na tem področju, lahko si ogledamo recimo glasbeno industrijo. In situacija je sledeča. Evropska digitalna glasbena industrija predstavlja le eno tretjino podobnih trgov v ZDA. In v ZDA je ta trg zrasel za 48 odstotkov, v Evropi pa manj kot 10 odstotkov torej trpimo zaradi teh ovir. Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj so te kompleksne teme, ki so povezane z reformo avtorskih pravic. Če bi rešili te, ta vprašanja, bi si morali ogledati celoten sistem licenciranja, geografsko področje veljavnosti licenc in pa tudi pravila, ki veljajo za ulogo posrednikov. Večkrat smo povedali, da so tu tri potrebne reforme, ki so pomembne. Prva je, da se ustvari mehanizme za bolj učinkovit in pregled sistem licenciranja digitalne vsebine. Treba je razjasniti pravice upravljanja za vsebinami avtorskih pravic, tako da bodo lahko deležniki tukaj se pogajali na enostaven in pregleden način, tako da bo omogočena distribucija po celi Evropi. Drugič, moramo se tudi posvetiti sistemu za lajšanje avtorskih pravic. To je namreč ena glavnih eh, ovir in eh, tu prihaja do velike fragmentacije evropskih trgov to se ne odziva na potrebe digitalnega obdobja. Jasno moramo opredeliti, kaj je zasebna kopija. To ni nič, nikjer opredeljeno. Potrebujemo enotno tolmačenje koncepta poštene kompenzacije, poštenega plačila. To je zapisano sicer v zakonodaji, vendar nekjeri ni opredelitve, kaj je ta poštena, pošteno nadomestilo. In čeprav je v zakonu zapisano, da morate meliti na dejanski škodi, ki se jo avtorju povzroči zaradi zasebnih kopij. No, ta možnost, ta, ta zakonodaja bi seveda prinesla marsikaj dobrega za uporabnike in za industrijo in avtorje. Potrebujemo pa tudi reformo upravljanja pri eh, posrednikih. Dan danes ta to področje ni pregledno urejeno in, ni, in eh, nikomor ne odgovarjajo tako, kot se običajno odgovarja v gospodarstvu. Imamo primer, kjer plačilo umetniku se lahko izvede šele pet let potem, ko je bil dobiček že ustvarjen. Imamo celo vrsto primerov, kjer so številni, ki bi imeli pravico do teh eh, prihodkov, tega denarja nikoli ne prejmejo. In celo vrsta primerov je, kjer umetniki ne morejo več dostopati do trga, ker se jih ne obravnava kot kredibilne strani posrednikov. Ti trije elementi so torej bistveni. So potrebni stebri za ustvaritev enotnega digitalnega trga. V digitalni industriji si zelo prizadevamo, da bi dosegli nek napredek na tem področju in tu vidimo, kakšen je trend, ki vodi v marginalizacijo Evrope pri, pri možnostih, ki jih nudi digitalna revolucija. Iskreno upamo, da bodo tisti, ki sprejemajo odločitve v Evropi, sprejeli potrebne reforme, ki bodo zagotovili ekonomsko blaginjo in pa socialno dobrobit evropskih državljanov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ormala. To je bilo pravzaprav zelo zastrašujoče, kar ste povedali. Upam, da bomo lahko imeli dobro razpravo v zvezi s tem. Sedaj pa dajem besedo gospodu Poiroju iz European Cinemas. Bonjour et merci. Dobar dan in hvala lepa. Najprej bi rad povedal besedico o prvih Eh, elementih, ki so bili eh, objavljeni o digitalnih eh, vsebinah. To je naredil gospod Boris, to nam je bilo zelo všeč in določene stvari želimo še izpostaviti. Rad bi obravnaval štiri temeljna vprašanja in sicer interes in uh, potreba, da se opremimo digitalno, potem nujnost, eh, da se opremimo, uh, tretjič neenakost uh, dvoran glede uh, eh, digitalnega sektorja in perspektive digitalnega eh, za eh, filmsko izobrazbo in najprej, kakšen je interes in kakšna je potreba, da se opremijo eh, kinematografske eh, dvorane. Torej, po eh, zvoku, specialnih učinkih, postprodukciji, eh, animaciji, eh, postaja sedaj tudi predvajanje digitalno in sedaj nadomešča eh, tradicionalne 35 mm trakove. Eh, sedaj je to postalo eh, prava nuja, zaradi tega je potrebno eh, eh, imeti eh, tudi nov enoten standard, ki je učinkovit, ki je varen in ki ustreza uveljavljenim mednarodnim standardom. Gledalec v kinematografski dvorani eh, je tudi bolj zahteven in želi pravzaprav imeti enako sofisticirano opremo v eh, dvorani kot tudi doma. Želi torej imeti odlično sliko, eh, ki se ne slabša v teku življenjske dobe filma. In kinematografske dvorane ponujajo sedaj tudi dostop do tridimenzionalnih filmov in s tem se odpirajo tudi nove uh, dimenzije. Uh, po Jamesu Cameronu ali Vimu Wendersu se ukvarjajo tudi uh, drugi uh, režiserji, če dalje več uh, s to tematiko. Ehm, upravitelji eh, kinematografskih eh, dvoran eh, želijo seveda tudi sprejemati lahke filme, nimajo več težav z skladiščenjem in želijo seveda na ta način tudi diverzificirati svojo ponudbo in želijo ponujati tudi druge kulturne osebine in ne samo filme, naprimer projekcije opere, prenose koncertov in podobno. Eh, in dejstvo je, da na ta način lahko eh, reprogramira eh, tudi filme, lahko ponuja različice s sinhronizacijo, s podnapisi, glede na to, kakšne so zahteve publike. Drugič, hitro se je treba opremiti in sicer čez nekaj let bo celoten kinematografski eh, sektor opremljen eh, digitalno eh, v ZDA, v Evropi in na Kitajskem. In eh, nove dvorane eh, niti ne bodo eh, imele najprej 35 eh, mm traku, temveč se bodo odločale takoj za digitalno tehniko. Eh, Dejstvo je, da je to pravzaprav sprejet standard v vseh eh, multipleksih eh, po celotnem svetu. To velja pravzaprav tudi eh, za eh, evropske kinematografe in uh, od distributerjev zahtevajo pravzaprav digitalne kopije tudi že uh, starejših filmov. Uh, Dejstvo je tudi, da je uh, digitalna kopija pet do desetkrat manj draga kot uh, filmska kopija oziroma kopija na filmskem traku. E, in uh, kinematograf, ki bi se omejil na 35 mm trak, uh, tvega, da bo moral zapreti svoja vrata v naslednjih mesecih. In eh, dejstvo je, da se iščejo sedaj načini, da se skrajša ta dragi prehod na digitalno tehnologijo in zamude eh, bodo drage. Tretje vprašanje. Neenakost kinematografov v digitalnem področju. V Evropi imamo 1130 eh, eh, multipleks dvoran eh, in to je pravzaprav kar 35 odstotkov vseh platen. In njihova oprema je digitalna, napredna. Kako pa je z drugimi kinematografi? No, tu je situacija zelo različna. Imamo pravzaprav Eh, tudi eh, velike eh, kinematografske dvorane, ki imajo več platen in tem uh, uspeva tudi uh, pridobiti ustrezne pristojbine za virtualni film, to je sistem uh, eh, VPF, to je tudi rešitev, ki uh, postaja če dalje bolj splošna in ki omogoča sektorju, da se sam financira, kajti prihranki enega uh, financirajo investicije drugega. Um, uh, po, približno polovica eh, 815 kinematografov eh, iz mreže eh, Evropa Cinemas, ki jo tudi vodim, eh, se če dalje bolj. Eh, opremlja. Eh, žal pa imamo še celo vrsto malih trgov, ki imajo težave eh, s financiranjem in naj vas spomnim, oprema eh, stane približno 80 tisoč evrov. Eh, imamo torej veliko majhnih kinematografov, ki imajo eno ali dva platna in predstavljajo pravzaprav bogatstvo majhnih in srednje velikih mest v Evropi. Obstaja pa nevarnost, da bodo izginili z trga, čeprav bi jih eh, še tako eh, potrebovali prav zaradi socialnega življenja. Razen, če ne bomo našli javnih eh, proračunskih sredstev, evropskih sredstev, nacionalnih ali pa regionalnih sredstev, s katerimi si bodo ti kinematografi pomagali. V mreži Evropa Cinemas, ki sedaj združuje več kot 2000 kinematografov eh, z v glavnem evropskimi programi, eh, bi eh, lahko naprimer bili priče izginotju določenih kinematografov, ki danes predstavljajo raznolikost evropske kinematografske proizvodnje. Določene države, eh, Francija in Norveška, eh, so tudi eh, našli oblike vzajemne pomoči, vendar vse te pobude ne zadoščajo in tudi te pobude niso enako porazdeljene po Evropi. To pomeni, da je cela vrsta kinematografskih dvoran, ki imajo dolgo zgodovino ogroženih. Eh, program medija eh, lahko seveda pomaga tem, eh, vendar treba je hiteti, ker je situacija že zelo pereča. Četrta točka. Perspektive za digitalno predvajanje eh, tudi eh, v smislu. Eh, filmskega usposabljanja in izobraževanja. E, torej, e, z digitalnim predvajanjem lahko seveda e, kinematografi diversificirajo svojo ponudbo, e, lahko ponujajo podnaslove, sinhronizirane različice in podobno. To je, je pa nekaj, e, s čimer ne razpolagajo mali trgi. E, in evropski eh, filmi eh, pa bi lahko izkoristili pravzaprav tudi boljše pogoje v evropskih eh, dvoranah. To je priložnost, ki jo moramo izkoristiti in to je zlasti tudi eh, pomembno za neodvisno eh, proizvodnjo. Dejstvo je, eh, da prihaja do če dalje večjega in hitrejšega razvo razvoja. Eh, Kinematografi so že izkoristili svoje priložnosti in izkoriščajo vse, kar jim ponuja digitalna. Revolucijo, naprimer komunikacijo po internetu, bloge in socialna omrežja. E, tu gre za uh, tehnološko pustolovščino, ki je tudi interaktivna in ki ponuja mnoge priložnosti zaradi tega, ker lahko naše kinematografske dvorane usposabljajo mladino. Če ne bomo sensibilizirali mladih za slike, za filme, eh, bomo eh, pravzaprav zamudili priložnosti, eh, da spoznajo evropski film. Eh, mi imamo Evropo eh, filmskih ustvarjavcev z velikim talentom in eh, eh, ki so tudi priznani po svetu. In imamo tudi celo vrsto kinematografov in eh, mi moramo eh, Eh, izkoristiti digitalno tehnologijo, lahko poskrbimo za to, da je kinematografska dvorana eh, mesto, kjer se srečujejo eh, film in gledalci. Hvala lepa. Jetzt kommt äh Hvala lepa. Sedaj pa generalni eh, sekretar EGD, morda nam lahko gospod Suereš Dosano najprej pove, kaj sploh pomeni EGD. Najlepša hvala, eh, da ste povabili organizacijo, ki jo predstavljam in tako kot eh, moj italijanski eh, predhodnik bom govoril špansko. EGEDA je družba, eh, ki zastopa eh, producente audiovizualnih vsebin v Franciji in to pomeni, da zastopamo eh, oziroma v Španiji, to pomeni seveda, da zastopamo latinskoameriške umetnike prav tako kot španske, zaradi tega, ker je pač eh, ta trg povezan španskim. Na audiovizualnem področju je eh, gospodarski model povsem drugačen kot na področju glasbe in zakonodajni instrumenti ne morejo zaradi tega biti isti. Mi imamo sistem eh, uporabe na področju glasbe, za film pa potrebujemo nekaj drugega. Eh, mi potrebujemo ustrezno zakonodajo, kajti zakonodaja bo tudi eh, določila gospodarski model. In če bi sedaj spreminjali eh, poslovni model, bi to bil uh, skok v prepad, kajti mi ne vemo, uh, kaj bi se zgodilo. Lahko bi prišlo do zmanjšanja konkurenčnosti naših akterjev na tem področju. Audiovizualno področje je torej drugačno. Uh, vloga uh, Eh, naših družb je eh, eh, zelo omejena. Mi smo torej omejeni na zasebne kopije in na širitev po kablu. In kakšna je lahko naša vloga dan danes? Torej, naj najprej povem pred kakšnimi izzivi smo dan danes z vidika producentov. Torej, na trgu imamo eh, določene težave in te težave moramo razrešiti, če bomo eh, hoteli eh, zagotoviti dostop evropske publike do audiovizualnih vsebin. In uh, Eh, dejstvo je, da so potrebni posredniki eh, med gledalci in velikimi katalogi. Katalogi so velikanski eh, in to seveda nekaj stane. Mi se bomo osredotočali tudi na glavna evropska audiovizualna dela, ki so bila uspešna v preteklosti in ki so tudi sedaj. Eh, uspešna. Pa nadaljni problem, eh, ki ga moramo razrešiti, je pomankanje nekega skupnega jezika. To seveda zahteva dodatne stroške. In to um, pomeni, da potrebujemo tudi nek skupni trg za neodvisne producente. Uh, Treba je razrešiti, kakšen bo dostop do trga, individualni dostop, skupinski dostop. Uh, gre za dostop do niše. Ti uh, stroški dostopa so dosti krat predragi za neodvisne producente, tudi ko se povezujejo. Pomembno je zagotoviti, da uh, lahko. Uh, konkurenčno sodelujejo eh, in eh, vedno je vse odvisno tudi od metod eh, plačevanja. Eh, in tudi evropska filmska dediščina je pravzaprav izključena. To je problem, eh, tudi zaradi tega, ker se s tem ne da služiti denarja. In to pomeni tudi, da moramo eh, prepustiti odgovornost javnemu sektorju ali pa zagotovimo, da se razvijajo eh, mehanizmi zasegnega eh, sektorja in da omogočimo eh, dostop do trga tudi neodvisnim producentom. In pomemben je torej neposredni stik, potrebne so informacije o situaciji. V Španiji smo opravili eksperiment, z nekim eh, portalom za španske producente. To izvajamo od leta 2006 naprej. Od leta 2006 je ta portal na voljo celotni Evropi in to je eksperiment, ki ga mi ponujamo. Eh, na, Na internetu je torej 900 španskih eh, audiovizualnih vsebin, ki sicer ne bi bile na voljo. Da bi Eh, nastal dovolj močan evropski digitalni trg, moramo najprej ustvariti ustrezno pravno okolje in to seveda pomeni da moramo aktualizirati, ažurirati eh, direktivo 2004 skozi 48. Tu imamo tudi sodbo pro muzika. Eh, ki jo moramo upoštevati. Obstajajo seveda določene kršitve, ki so dovolj eh, znane, vemo, kje prihajajo do kršitev, vendar nimamo ustreznih zakonskih možnosti, eh, da ugotovimo, kdo je pravzaprav kršitelj in ne, ni mogoč kazenski pregon teh kršiteljev. In, zaradi, in poleg tega je tudi po našem mnenju mogoče uh, ustrezno obravnavati uh, problem uh, osirotelih del. To, tu imamo osnutek, vendar uh, to lahko še izboljšamo. Mi ne vemo niti koliko je uh, del sirot v Evropi. Mi smo izhajali iz eh, informacij, ki so jih ponudili filmski arhivi in filmski klubi, vendar filmski klubi ne zbirajo del, temveč kopije del. In za nje velja civilno pravo in težko je ugotoviti, kdo ima pravice koriščenja. Potem eh, tudi ne vemo, ali potrošniki povprašujejo po takih osirotelih delih eh, in mi niti ne vemo še, kako naj bi ravnali s temi deli. Eh, na drugih področjih so to poverili posebnim družbam. In Če stvari ostanejo nespremenjene, bomo imeli 27 različnih rešitev čez eh, nekaj let. Dva, tri leta bo prav gotovo trajalo, da se direktiva prenese v nacionalne zakonodaje in razmisliti moramo. tudi o, o vprašanju spoštovanja želja državljanov. Kajti, če se vse to zgodi tako, kot eh, sedaj kaže, potem njihovih želja ne bomo spoštovali. Ali lahko te družbe eh, eh, ustrezno gospodarijo eh, s temi. Eh, osirotelimi deli. Da, lahko zaradi tega, ker imajo pač izkušnje z katalogi, s transakcijami in tako naprej. In če nimamo uh, mi izkušenj s tem in če ne bomo dobro delali, uh, bodo tudi varuhi konkurence hitro poskrbeli za red. Torej, Eh, distribucijske družbe so torej stabilne in tudi upravni stroški so uh, nižji od stroškov v javnem sektorju in zaradi tega mislimo, da so pač družbe kot naše pravi pristop. Potem se zastavlja še eno vprašanje. Eh, o katerem moramo govoriti, to je eh, vprašanje intelektualne lastnine na eh, notranjem evropskem trgu. 27 različnih zakonodaj seveda ne ustreza novim zahtevam, s katerimi se soočamo v tem novem svetu in španski producenti menimo, da uh, moramo eh, tu narediti napredek. Direktive so nekoč bile odličen pravni instrument, danes pa smo uh, v situaciji, ko uh, interpretacijo prepogosto da je sodišče skoraj da nobenega četrtletja ni, ko ne bi dobili eh, kako sodbo sodišča, ki se nanaša na naše področje in sprašujemo se, ali ne bi bilo bolje, pa tudi če bi to trajalo še 5-6 let, da sprememo uredbo, ki bo zagotovila konkurenčnost. In pomembno je, da imamo ene eh, predpise za celoten notranji trg. Hvala lepa. Gospod Suarez Locana, to je bilo zelo obsežno, vse to, kar smo slišali. Slišali smo veliko zanimivega in slišali smo veliko inputa za naše delo v naslednjih eh, tednih eh, in mesecih in sedaj dajem besedo podpredsednici Trupeltovi. Like, uh... Hvala, Doris. želela bi združiti vse štiri predstavitve in postaviti svoje vprašanje. Govorniki so govorili o različnih možnostih in prihajajo iz različnih odzadij. No, skupni interes na evropski ravni se mi zdi to, da želimo vzpostaviti enotni digitalni trg. Glavno vprašanje pa je, kako to narediti, pod kakšnimi pogoji, s kakšnimi razpisi in pod kakšnimi pravili. E, vse skupaj ne bo šlo brez določenih pravil. Če naj bomo imeli pravil, bo obstajala grožnja, da nam ne bo uspelo vzpostaviti enotnega digitalnega trga, kajti ta je drugačen kot ameriški digitalni trg. Ne moremo preprosto prevzeti ameriškega modela v Evropski uniji. Tukaj gre za nekaj protislovij, o katerih že dolgo govorimo. V konvenciji o človekovih pravicah v 27. členu smo govorili o prostem dostopu do kulturne dediščine in kulturnih del, istočasno pa govorimo o avtorskih pravicah. Zato je jasno, da moramo vedno izpolniti oboje In v zvezi s tem moje vprašanje. Upam, da boste lahko ponudili nekaj odgovorov na to. Začela bom s, prv, s prvim govornikom, ki je rekel, da se zauzema za neutralnost omrežja, ampak da želi preglednost pri ponudnikov internetnih storitev Eh, ko gre za upravljanje omrežij. Kaj mislite s tem? Ali pomeni, da obstaja določena stopnja odgovornosti ponudnikov internetnih storitev, glede tega, kaj počnejo z prometom podatkov, kako, nadzoruje, kako ga nadzorujejo? In pa vprašanje glede tega, kaj pomenijo komercialni podatki in kaj nekomercialni podatki. Imate definicijo tega? Uh, potem ste rekli, da bi moral biti. Hitri internet bi naj bil dostopen do, za vse, ampak po kakšni ceni? Če torej ljudje nimajo denarja, kdo jim bo to zagotovil? Potem govorili ste o evropskem digitalnem potnem listu. Kaj to pomeni, kakšne so posledice tega potnega lista, njegov obseg in tako naprej. In sedaj prehajam na predstavitev predstavnika Nokia. Ja, vaš interes je jasen. Kot podjetje Nokia želite kaj največ iztrditi iz eh, evropskega digitalnega trga, ki do sedaj še ni vzpostavljen. Potem ste govorili o reformi avtorskih pravic. In tukaj me zanima, kakšne so vaše definicije. Povedali ste, da je potrebno določiti, kaj so zasebne avtorske prezvice v digitalnem eh, svetu. Se pravi, danes s pomočjo interneta te platforme več niso samo zasebne, ampak eh, so javne s pomočjo interneta lahko človek deli svoje vsebine z tisočimi ljudmi. Kaj torej tu pomeni zasebna avtorska pravica? Imate kakšno definicijo tega? Potem drugo vprašanje. Govorili ste o kolektivnih licencah, eh, lepo in prav, to, eh, s tem se strinjam in o vse na enem mestu. In potem ste govorili o pravičnih nadomestilih. Kaj to pomeni? Pavšalna vsota? Pomeni to pavšalna vsota s pomočjo naročnine, je to pravno zavezujoče, zavezujoče z možnostjo opt-outa in pa še vsi problemi v zvezi z pravičnim plačilom. Kako to narediti? Boste našli tržno rešitev, eh, državno rešitev? Tudi to mi ni jasno. Potem ste govorili še o velikih ameriških podjetjih, o podjetjih kot so Google, ki lahko veliko iztržijo iz Evrope. Ampak kaj to pomeni za avtorje, za umetnike? So umetniki resnično plačani na pravičen način? Uh, ja, sama se pač ozemam za politiko kulture, nisem proti novim poslovnim modelam, modelom, ampak kaj to pomeni za umetnike, ali ti umetniki še vedno dobijo dovoljšne plačilo, ali lahko od tega živijo in kaj pomeni njihovo delo v digitalnem okolju. Torej, v povezavi z av, reformo avtorskih pravic mislim, da potrebujemo reformo pogodbenega prava, zato da bi lahko bili umetniki v boljšem položaju napram eh, novim ponudnikom internetnih storitev. To so moja vprašanja in upam, da boste lahko na njih odgovorili. Ja, upam, da se boste vsega spomnili, kaj ti uh, eh, bilo je kar nekaj vprašanj. Gospod Kava, da je naslednji. Merci, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej besedico o tem, da rečem, da je dobro, da se lotimo tega uh, področja z uh, raznimi akterji. Kajti tu gre za zelo pomembno vprašanje, kjer Evropa ni dobro organizirana, kjer imamo določene šibkosti. Uh, preveč eh, omejujemo kulturo in sicer vse ostaja v nacionalnih okvirih in to je omejevalno. Imam dve stvari, ki jih želim eh, eh, zastaviti. Najprej digitalni univerzum. Resni raziskovalci v Evropi se sedaj strinjajo, da je digitalna industrija verjetno tudi tretja eh, revolucija v človekovem razvoju. Imeli smo eh, revolucijo, ko smo odkrivali orodje, imeli smo industrijsko revolucijo, sedaj pa je to digitalna revolucija, tretja revolucija. Kaj pa to pomeni? E, tu pač seveda prihaja novo orodje, e, to je digitalno orodje. E, In eh, kot so tudi povedali razni eh, sogovorniki, želim povedati eno. Eh, torej, Evropa je naredila napako, da nismo poskrbeli za denar, da opremimo celotno Evropo, vse regije s hitrimi internetnimi povezavami ni kulturne eh, ekonomije, če ni ustreznega plačila za kulturne vsebine. In treba je eh, plačevati ustvarjavcem in treba je seveda tudi poskrbeti za plačevanje, za posredovanje kulture. Eh, jaz bi dedal, da mi moramo biti previdni. Prva stvar, ki jo ugotavljam, je naslednja. Evropska unija zaradi pravil o čistosti konkurence iz 90-ih let pozablja eh, na eh, potrošnike, na gledalce, eh, pozablja na ravnovesje med posameznimi akterji eh, tu v tem sektorju. Tu eh, pač bedimo na tem, da ima vsak posebno ločeno vsebino in podobno. Mislim, da je treba Eh, spodbujati tiste, ki uporabljajo originalne eh, programe. Mislim, da eh, mladih ne moramo izobraževati samo z določenimi spektakli. In drugič, informacije so seveda zelo pomembne za svobodo posameznikov Eh, tu vidimo naprimer tudi pri informacijah o Evropi in informiranje mora biti na pomembnem izpostavljenem mestu, se pravi v času velike gledosti, gledanosti je potrebno zagotavljati informacije in mi moramo bedeti eh, nad tem, da bo eh, Eh, financiranje neodvisno od političnih oblasti in zato, da ne bo prišlo eh, tudi zaradi eh, političnih težav, kot je to recimo v nekaterih državah, ki jih sedaj ne bi imenoval. Torej, Evropska unija mora spomniti vse na to, da so potrebni eh, programi eh, za splošno informacijo, za izobraževanje. Ti programi morajo biti na voljo na vseh eh, medijih eh, in na najnovejših eh, nosilcih eh, informacij dejstvo je, da tudi um, današnja publika, mladi, sami izbirajo pravzaprav svoje vsebine in tudi način, kako bodo sprejemali te vsebine. In tu je potrebno poseganje Evropske unije in tu mora Evropska unija dati jasna priporočila in države članice morajo to vzeti resno. Boris, Hvala lepa, gospod Kavada. Sedaj pa gospod Boris, poročevalec. Hvala lepa. Ne bom nujno govoril o poročilu. Mislim, da ta zahteva posebno razpravo. Želel pa bi zastaviti vprašanja našim strokovnjakom. Torej, po eni strani, to, kar nam je najbolj mar, je to, da bi se kulturna ponudba Eh, razširila. Audiovizualna ponudba je širša ponudba našim eh, potrošnikom. Po drugi strani pa vemo, da digitalne tehnologije pomenijo velik potencial za kreativne industrije. Na ta način bomo lahko zagotovili boljši dostop do kreativnih industrij. To je že, razvidno, to je že vidno na ameriškem trgu. tudi v Evropi imamo velik trg potrošnikov, ampak zanima me, kako je možno, da imamo po eni strani zaradi digitalnih tehnologij boljši dostop do ustvarjalne industrije, eh, kajti mlade generacije se bodo posluševale ne linearnih storitev, Eh, kaj ti tehnologije se bodo še boljše razvile in kako v tem okolju zagotoviti avtorsko pravico, torej pravično plačilo za avtorje, po drugi strani pa kako lahko zagotovimo, da bodo poslovni modeli dovolj dostopni, tako da potrošnik ne bo prisiljen se zateči k nezakonitim virom dostopa. Vemo, da imamo v Evropi tudi velik nezakonit trg teh vsebin. Ali mislite, da je možno to zagotoviti, da bo imel potrošnik dostop do audiovizualnih vsebin z učinkovitimi poslovnimi modeli, tako da ne bo prišlo do nezakonitega doseg, poseganja po teh vsebinah in na ta način bi to povečalo tudi dobičke te industrije? Gospa Kamerivert. Hvala lepa. Hvala lepa vsem govornikom, hvaležna sem gospodu Macoli, da je izpostavil to, da najlepša tehnika brez vsebin ne pomeni ničesar. Pogosto v Evropi, v parlamentu veliko govorimo o digitalizaciji, o tehniki, pa pri tem pozabljamo, da je potrebno vse skupaj zapolniti tudi za vsebino. Eh, to pa predvsem eh, ponujajo televizijski in radijski oddajniki. In v zvezi s tem ste omenili tudi neutralnost. Um, moje vprašanje je naslednje. Komisija je zadržana, ko gre za neutralnost omrežja. In zato me zanima vaše mnenje. Ali menite, da tukaj potrebujemo strožja pravila v Evropi, zato da bi lahko zagotovili, da bo vsebina nediskriminirano prišla do potrošnikov, trenutno smo v situaciji, ko vsebin ne ponujajo samo klasični ponudniki, ampak eh, tudi upravljalci omrežja ponujajo vsebine in eh, zato je morda v njihovih, njihovem interesu, da nekatere vsebine, da otežijo dostop ljudi do nekaterih vsebin. Potem govorili ste tudi o hibridni televiziji. No, sedaj smo spet pri tehniki. Eh, tukaj imamo v Evropi različne tehnične platforme. Mm, Italijani so se odločili za drugačen sistem hibridne televizije kot Nemci. In zato se je postavilo vprašanje, ali tukaj potrebujemo evropske norme, evropska pravila. Sicer bi lahko prišlo do razdrobljenosti trga. Namreč proizvajalci, manjši proizvajalci naprav, bi lahko imeli težave s tem, da zadovolijo različnim tehničnim zahtevam v različnih eh, trgih v Evropi. Zato me zanima, ali menite, da potrebujemo skupen evropski standard, skupne evropske norme in še četrto vprašanje spet v zvezi z avtorskimi pravicami. To načelo zasebnih kopij, ki bi se jih preneslo v digitalni svet, to se mi zdi sicer simpatična zamisel in dobro bi bilo, če bi našli dobro rešitev za to. Ampak, če upoštevamo tudi to, kar je povezala Helga Trupel, me zanima, če imate kakšno idejo o tem, kako lahko to idejo zasebne kopije prenesemo v digitalni svet in kako hkrati lahko zagotovimo ravnovesje med uh, spoštovanjem avtorskih pravic in pa pravico potrošnikov do dostopa do vsebin. Če imate kakšno idejo o tem, bi nam. Uh, lahko naredili veliko slugo. Ja, to je kvadratura kroga, pravi predsedujoča. Gospa Kosta je naslednja. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsedujoči za odločitev, da se organizira to predstavitev. Mislim, da je ta predstavitev zelo pomembna, se gre za zelo kompleksno področje. Eh, to ni samo vprašanje, ki bi, to ni vprašanje, ki bi zadevalo samo odbor za kulturo, ampak zadeva tudi številne druge odbore. Gre za vprašanje audiovizualnih eh, vsebin, digitalne tehnologije in pa gre tudi za vprašanje gospodarskega vidika kulture. To je tema, ki je izredno pomembna. Zahvaljujem se vsem strokovnjakom za njihovo jasnost in za to, kako so že vnaprej odgovorili na nekatera vprašanja. E, naj se navežem na to, kar je povedal gospod Maconi. Tukaj se zdi jasno, da imamo v Evropi sistem oddajanja, ki smo ki ga poznamo že dolgo časa. In viri za audiovizualni sektor v Evropi se nekako selijo od, uh, od uh, oddajnikov na internet in na ponudnike digitalnih storitev in na to je velika sprememba. Morali bomo razmišljati o celotni vrednostni verigi, o razporejanju vsebin. In tukaj se postavlja vprašanje, kdo in pod kakšnimi pravili. bo lahko zagotovil, da bodo te stvari še naprej dobro delovale. ko gre za vire, za upravljanje, za dostop evropskih državljanov do teh storitev, eh, postane jasno, da potrebujemo določena pravila. Ta pravila, nekateri izmed teh pravil prihajajo iz javnega sektorja. Nimamo pa še ustreznih partnerjev v zasebnem sektorju. in zato prihaja do določenih neravnovesij, ko gre za konkurenčnost. Na evropskem trgu nimamo samo pravil, ki bi krili industrijsko proizvodnjo, ampak imamo tudi pravila, ki branijo določena, določene poslovne metode gospoda Manconija sprašujem, kako se mu zdi, da lahko ustvarimo boljše ravnovese med tema dvema industrijama, ko gre za spodbujanja bolj uporabnih eh, poslovnih modelov, hkrati pa zato zazotovimo eh, visoko kakovostne proizvode, ki jih lahko ponujamo preko interneta. Internet ni samo vir eh, nepravične konkurence, ampak je tudi nova priložnost. In pa drugo vprašanje za preostale govornike. mislim, da moramo skušati najti ravnovesje med priznanjem urednosti avtorskega dela in pa dostopom državljanov do teh vsebin. Ta dostop bi moral biti poceni, moral bi biti enostaven. V Italiji trenutno pripravljamo spremembo zakonodaje v tem sektorju. In zanima me, ali menite, da lahko predpišemo zavezujoča pravila za ponudnike storitev, ne da bi pri tem eh, preveč vplivali na naše potrošnike. In zanima me, ali mislite, da je možno spostaviti sistem kazni oziroma ali menite, da lahko ima vsak zastojni dostop do vsebin na internetu. ali mislite, da bi morali, morali ta pravila temeljiti na dogovore za ponudniki za zmanjšanje stroškov? Um, Um, široko je zaširjeno tudi piratstvo, nezakonite kopije uh, in uh, to te piratske storitve upravljajo nekatere organizacije, ki imajo veliko korist od teh eh, storitev, pa pri tem nikomu ne odgovarjajo. Um, ik zou um, een paar bemerkingen in het Nederlands willen maken, voorzitter. Hartelijk dank. Uh, en inderdaad even verwijzen. Hvala lepa, gospa predsednica, da ste mi dali besedo. Gospod Macone je govoril o poročilu, ki smo ga sprejeli v parlamentu novembra lani. In to poročilo je še vedno zelo aktualno. Gre za prihodnost dualnega sistema, eh, zasebno javnega sistema. Gospoda Kavade ni tukaj, tudi on je govoril o tem. Eh, to je zelo pomembno za naš evropski model. Eh, mi nismo združene države Evrope. In mi želimo ta skupni trg, želimo pa ohranjati tudi raznolikost in ohraniti naš dualni sistem. To je tudi zapisano v naši eh, resoluciji, da pač prihaja do eh, odpravljanja eh, oziroma ogrožanja tega sistema, zlasti na vzhodu Evrope. To ogrožajo Google in drugi. To je seveda tudi velika grožnja za uradne distributorje. Se oprav, popravlja govornik. To ne gre za eh, javne eh, eh, ponudnike. To, ti ne ogrožajo pravzaprav eh, pisnih medijev, temveč eh, gre za Google in podobne eh, ponudnike. In mi moramo razmišljati, razmišljati o rešitvah za ta kontekst. Potem pa še določena vprašanja. Gospod eh, Boris je govoril tudi o alternativnih komercialnih modelih. Mene pa zanima, kakšni so ti e, drugi alternativni sistemi. V Franciji, na primer, so določeni modeli, ki so jih zelo kritizirali. Vem, da obstajajo dru, določeni drugačni modeli in me zanima, da nam sektor pove več o teh modelih. E, potem pa sedaj še nekaj za predstavnika Nokije. Torej, to, kar ste povedali, nas e, skrbi. No, vi ste rekli Bobu Bob. -bob. Tu imamo digitalno agendo, ki je prednostna naloga v Evropski uniji. In če velja ta agenda in če imamo ta skupni trg, ali to pomeni, da pripravljamo sedaj eh, eh, prostor za ameriške in japonske Eh, multi, eh, firme, da bodo pač one eh, tu razširile svoj poslovni model eh, ali so evropska podjetja prepozna ali bomo z digitalnim trgom uničili eh, naša podjetja ali nas bodo potokla velika ameriška in azijska podjetja. You have the floor. Gospa Čivljers. Hvala lepa, predsedujoča. Samo eno samo vprašanje tistim, ki se ukvarja z kinematografijo. Zanima me, kako bi lahko bil digitalni prehod, kar se da učinkovit, tako da bi se lahko. Um, izognili tej celuloidni industriji, kako preiti na digitalni sistem in kako spodbuditi oglaševalce, naj se premaknejo z enega formata na drugega. Zdi se, da jih je strah eh, tega koraka in zato mislim, da potrebujemo močno evropsko podporo. Hvala. sedaj pa bomo dali besedo posameznim strokovnjakom. Najprej damo gosp eh, besedo gospodu Macoli, ki je dobil največ vprašanj. Prosim, bodite kratki in jedrnati. So, um, Ja, dobil sem veliko vprašanj od različnih govornikov. Najprej gospod Trupel. Govorili ste o preglednosti in pa neutralnosti omrežja oziroma kaj mislimo s tem. Eh, to vprašanje je kočljivo, ampak skušal bom eh, biti kar se da jasen. Upravljanje prometa oziroma preglednost upravljanja prometa pomeni, da ponudniki internetnih storitev ne bodo diskriminirali nobenega signala in da bodo poročali o tem. Če si sedaj uh, ogledate primer ZDA, je bilo tako, da so oni diskriminirali promet določenih podatkov in uh, tega nihče ni vedel, dokler uh, niso pač uh, tega ugotovili. In tukaj ni šlo za internetno zvezo, ampak je šlo za upravljanje internetne zveze in s tem se je kršilo zaupni odnos potrošnika z njegovim ponudnikom storitev. To je problematično. Mi želimo, da bi preprečili takšne primere in da zagotovimo, da se tukaj spoštuje tako potrošnika, kot tudi industrija. Potem, uh, ja, strinjam se s tem, da je internet osnovna pravica, s tem bi se strinjal. Seveda se postavlja vprašanje, kdo bo plačal za ta hitri internet. Ponavadi o tem razpravljajo zakonodajalci, ampak kako vam podam nekaj namigov? Na glavno vprašanje povezano z spektrom. Zakaj? Popraševanje po internetu raste, zlasti popraševanje po mobilnem internetu. Del oddajanja novic sedaj zamenjujemo z drugačno obliko komunikacije. Zakaj? Zato, ker smo, ker smo na začetku imeli spektr in ta je bil redek vir. Imeli smo en signal, ki je oddajal vsem. In uh, v tistem trenutku, ko se ta signal uh, razpošilja večjim, se mora prostor komunikacije razširiti. In sedaj lahko spektrum spet postane redek vir, tudi če vse skupaj uh, digitaliziramo ne moremo standardov spreminjati vsak mesec, saj bi za to potrebovali več spektra. Potem tukaj obstaja tudi vprašanje javne udeleženosti pri spektorju. Trenutno se razmišlja tako, da se lahko pridobi nov spektr spektr na račun javnega spektr, eh, spektruma. Ampak, eh, če potrebujemo hitrejši internet na podeželju, zato da lahko združujemo ljudi, ki tam živijo, da jih ne diskriminiramo, ja, jim je seveda potrebno zagotoviti dostop do tega interneta. Ampak eh, lahko vam želim vam predstaviti samo probleme v zvezi s tem. In pa potem še vprašanje v zvezi z digitalnim potnim listom. To je pomembno bolj za potrošnike. To, kar potrebujemo, je enotna licenca, ki bi nam omogočala, da z kolektivno pogodbo uporabljamo da uporabljamo dogovore za enotno platformo. Ko bomo uporabljali en dogovor za celotno platformo, bomo s tem lahko poenostavili naša, naša življenja. In pa potem še vprašanje o sirotelih del. Vemo, katera so tista dela. To so tista dela, za katere ne vemo, komu plačati. Če želite omogočiti javni dostop do nekega dela eh, preko interneta, potem moramo eh, najprej ugotoviti, komu pripadajo avtorske pravice in pri takšnih delih tega ne moramo vedeti. No, vzemimo primer oddajnika Raj. Imajo digitalni dostop do knjižnice, videoteke oddajnika Raj, gre za približno 100 tisoč. Eh, dostop imamo približno do 100 tisoč. Eh, del, čeprav jih imamo več kot. Eh, če, čeprav jih imamo dosti več, ampak za preostala enostavno ne vemo, komu pripadajo njihove avtorske pravice. ko sem še bil pri raju, je šlo za 220 ljudi, ki bi jih morali poiskati, zato da bi gotovili, ali so njihove avtorske pravice, ali so sorodniki avtorjev, ali so kakšni odaljeni sorodniki in tako naprej. Samo da vam predstavim kompleksnost tega problema. Gospod Kavada, nisem pozabil vašega imena. Gospod Kavada. Spraševali ste, kako zagotavljati kakovost pri difuziji eh, proizvodov. No, to je seveda za javne službe bistvenega pomena. Javne službe, eh, javne storitve zahtevajo seveda kakovostne eh, proizvode na najrazličnejših platformah, vendar mi smo tu za to naredimo, če nas kdo prosi. V določenih državah nas ne prosijo in to je velik problem. In če si ogledamo krivuljo uh, in če si ogledamo, kdo nas uh, uh, gleda, posluša, potem vidimo, da je če dalje več vsebin na internetu in nekateri od naših članov so diskriminirani zaradi tega, ker pač se ne morejo obračati na javnost, če uh, uh, Eh, nekdo pač eh, nima zagotovljenega internetnega eh, dostopa. Um, uh, Mislim, da ne bi bilo niti potrebno, da bi se, natanč, da bi se tako predelevalo zakonodajo. Veste, da obstaja na norveškem sporazum, ki deluje in na ta način eh, to zaenkrat deluje, dokler se ne bo dokazalo, da obratno ne gre. Vendar je treba to um, postaviti v večji okvir. Zasebne kopije, mislim, da je to bolj vprašanje za kolego, ampak otoče dveh mladih odraslih se moram tudi jaz ukvarjati s tem uh, vsak dan. Ali kasneje odgovorim, gospe Kosta? Rekli so mi, da se vas moram bati, ker ste zelo strogi okoli časa. <laughs> Ok. They Not were endless, right. Yeah. Ok. Uh, <laughs> Miss Costa then. Eh. Torej, gospa Kosta. Problem verov. To je zelo pomemben problem. Prej nisem prikazal vseh grafov, ker nisem imel dovolj časa, ampak tudi kolega Znoki je povedal nekaj o tem. Evropska pravila trenutno pokrivajo en del obstoječih sredstev. Vse, kar poteka preko kina in oddajnikov, je pokrito, ampak tu pa potem pride zraven še internet. Moramo ločevati med linearnimi in nelinearnimi potrošniki in tu so akteri zelo različni. Seveda imamo močno linearno proizvodnjo, tu so naši oddajniki še zelo dominantni na trgu. Ampak čim pa preidemo na video na zahtevo, se pa razmerje spremeni. In če se bodo potrošniki preusmerili, bo prišlo tudi do preusmeritve verov ti se bodo potem preusmerili v druge ponudnike, v Google, Apple in tako naprej. Tam pa ni nobenih pravil, tisto pr področje ni urejeno in ne želim reči, da je treba tudi njim kaj zaračunati, ampak v 70-ih letih. Uh, je vladala kriza v francoskih kinih in takrat je francoska vlada rekla, no, pa naj kino podpre tudi televizija, tudi televizija je situacija sedaj podobna ali ne. Meni osebno se zdi, ampak o tem morate odločiti vi, kako boste umestili to zadevo. Takoj bom zaključil še zadnja točka. Čisto na kratko. Omenjeno je bila tudi, omenjen je bil tudi problem cene to je trenutno velik problem, strinjam se in eh, tu bo težko na tem področju, ampak ne gre za pomankanje proizvodnje vsebin, vsebine se proizvajajo, problem je, da je ta vsebina prosto dostopna, da nihče za nje nič ne plača. In to je neka točka, ki me zelo skrbi, to je število verov. Zanimivo študijo je upravila Univerza v Cambridgeu o številu virov novic na svetu. Ta se zmanjšuje, kajti vedno več se zmanjšuje število korespondentov, poročevalcev in tako naprej. In zaradi tega je število verov manj informacij na spletu pa je več, saj zdi se tako, vendar če si boste natančno to ogledali, boste videli, da se stvari ponavljajo, podvajajo z manj veri in to je zame zastrašujoče. Pa to ne govorim kot EBU, ampak se mi zdi zastrašujoče kot državljan. Hvala lepa, nisem bila tako zelo stroga. ker so bila številna vprašanja usmerjena vam. Zdaj pa bomo dali besedo še Noki, pa upam, da me ne boste tako dolgi. Hvala. Hvala, upam, da, da bom res eh, kratek, ampak eh, moram se odzvati na dostop do široko poslovnih storitev. To je velik problem iz našega vidika. Deloma gre za področje, ki je plačano tudi z komercialne strani. Potem pa je to uh, področje, ki potrebuje javno podporo in ne zazimam se za to, da naj bi vsaka država in regija mm, izvajala isto. Rad bi samo povedal, da obstajajo dobri modeli, naprimer na finskem. Tu smo se zauzeli, da bomo zagotovili širokopasovni internet 100 megabajtov v um, vsakem gospodinstvu. In ta denar črpamo iz eh, kohezijskih skladov, ki so na razpolago. In del denarja pa prihaja iz eh, stroškov licenciranja oziroma iz prispevkov licenciranja. Torej, smo sprejeli to odločitev, ki jo je podprla cela družba in ki jo družba tudi podpira. In to torej ni tako težko. Veri so na razpolago, gre samo za vprašanje odločitev, ki jih je treba sprejeti. Kar pa se tiče vprašanj, ki so bile naslovljene na meni, bi jih rad obravnaval um, skupaj, se pravi zasebne kopije in pa pravično nadomestilo. Torej, ko smo imeli CD-je, smo ga lahko zavrteli doma, v avtu, na čovnu ali pa v podeželski hišici. Sedaj, če pa naredite digitalno kopijo, morate plačati štirikrat. Ali je to vsakokrat zasebna kopija ali ne? To ni jasno. To ni jasno ne potrošnikom, ne ponudnikom storitev, niti ne imetniku avtorskih pravic. Nimamo opredelitve, kaj je zasebna kopija. Nekateri pravijo, da če licenciraš vsebino, ne moreš v ceno vključiti nadomestilo za zasebno kopijo. To pa je ponovno drugačna interpretacija v enem delu Evrope ali druge. V enih državah to lahko storiš, v drugih pa ne. Torej so definicije zasebne kopije različne in potrebujemo enotno definicijo tega, kaj je zasebna kopija. Drugič, poštena, pošteno domestilo. Pravijo, da je treba nadomestilo plačati na podlagi dejanske škode in to mora biti utemeljeno z poštenim nadomestilom, s pravičnim domestilom. Ampak dejatev avtors, za avtorske prvice pa naj bi plačali na podlagi velikosti, ki jo ta, to delo porabi v, v spominu. Pa tudi, če gre za vsebino, ki jo tudi vključuješ v e-maile in tako naprej. Torej potrebuješ opredelitev za dejato za avtorske pravice in za pošteno nadomestilo. Ponovadi nimamo neodvisnih um, raziskav, ki bi pogledali, koliko pomnilnika je bilo uporabljenega za zasebne kopije. Tretjič, nadomestilo oziroma polačilo. Podpiramo načelo, da mora umetnik in pa imetnik avtorske pravice mora prejeti pošteno plačilo za svoje delo. To načelo je jasno. Zelo težko je v trenutnem sistemu to veljaviti, kajti vidim, ne vidimo, da bi umetniki prejeli pošteno plačilo zaradi kompleksnosti sistema. Imamo številne odlične družbe v Evropi, naprimer Spotify in drugi, ki so ustvarile tehnološki sistem, kjer vsaka glasba, ki jo naložite, se zabeleži in od vsakega tega prenosa gre določena količina denarja umetniku, nekaj denarja pa se nakaže tisti družbi, ki ima licenco. Torej, tehnologija obstaja, ampak trenuten sistem prepoveduje, da bi se to vrstni sistemi izvajali v Evropi, ker imamo pravni sistem, ki sili um, umetnike, da bi bili člani družb za upravljanje z, z avtorskimi pravicami. Torej, dobro bi bilo, če bi lahko eh, sklenili pogodbe z temi ponudniki storitev in bi s tem lahko res pravočasno in takoj dobili plačilo. Gre res za neko regulativno overo, ki nam ne omogoča, da bi. to področje uredili in zato imamo težave z piratstvom. Piratstvo je namreč rezultat tega, da nimamo storitev urejenih iz eh, pravnega vidika in zato trpimo zaradi piratstva. Potem pa še gospod iz Nizozemske. Res je, če ne bomo imeli ustreznega okolja, bomo prepustili cel trg Ameriki. Če pa bi imeli enotni trg, bi pa lahko služili evropskim potrošnikom in ustvarili takšno storitve, da bodo lahko služili tudi evropskim vsebinam in jih tudi širili drugam. To bo seveda izziv, ki zaprstavili se bodo um, Apple in drugim, ampak če tega ne bomo storili, bodo oni edini distributerji. Thank you very much. Uh, um, Hvala. Sedaj pa gospod Suarez Lazano želi odgovoriti ali želi, se želite odzvati. Izvolite. Ja. Res smo večino že pokrili, tako da prosim pet minut, ker imamo res še drugim, ki moramo prisluhniti. Moje prvo vprašanje. Govorili smo o avtorjih, umetnikih, interpretih, nismo pa govorili o producentih. Producenti so ključ v filmski industriji. Oni so tisti, ki prevzema odgovornost za to, kar se dogaja v produkciji. Torej, on prevzema tveganja in mislim, da je to tudi pomembno, kajti brez producentov ni dodatnega dela. Drugič vprašanje je, če je trg odprt in dostopen, zakaj američanov ni na trgu? Tudi to se moramo vprašati. Američani so skušali pristati v Združenem kraljestvu, pa jim to ni uspelo. Zakaj? O tem se moramo tudi vprašati. radi bi povečali ponudbo. To pomeni večja pasovna širina, kar bi nam pomagalo se vrniti k neutralnosti. Naj vam podam številke nekaj. Pred dvema dnevoma v članku Financial Times je svetovalec McKinsey svetoval, da Evropa potrebuje posred 300 milijard evrov za širokopasovne povezave, to je veliko denarja. Ali bojo potrošniki še vedno podpirali gospodarstvo, kot to, poč gospodarstvo, kot to počnejo sedaj? Potem je treba spremeniti poslovne modele. Poslovni modeli se že spreminjajo, skušamo ga prilagoditi in ohraniti naše modele, kajti naše preživetje od tega odvisno. Ampak nekaj je jasno. Razvoj širokopasovnega interneta se izvaja na plečih imetnikov pravic. Pravice se izkoriščajo za promocijo širokopasovnega interneta, oni pa zato ne dobijo nadomestil. Potem pa zasebne kopije. probleme bi lahko rešili. V sodbah, ena je izšla pred mesecem, kjer je bilo tudi povedano, da mora oseba, ki kopira, biti odrasla. In govorimo, in mora biti fizična oseba. jasne so tudi meje um, zasebne kopije. Zapisano je v tej sodbi, ki pravijo, da da lahko država članica prenese plačilo nadomestila tistim družbam, ki nudijo storitve, možnost kopiranja potrošnikom. Tako je lahko Apple, preden je dal na trg svoj iCloud, moral plačati okoli 150 milijonov evrov do, eh, oziroma dolarjev, se pravi založnikom. In to je način reševanja zasebnih kopij. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Poirot o, o filmu. No, povsem na kratko. Vprašanje digitalnega prehoda in hitrosti, Eh, se torej zastavlja. Danes je treba jasno povedati, da je to pravzaprav že deloma eh, narejeno eh, v Evropi. Že prej sem povedal, da imamo danes zelo veliko kinematografov, ki so že povsem opremljeni in katerim se dostavljajo samo še digitalne kopije. Potem, eh, kako je z velikimi producenti in eh, neodvisnimi. Eh, moram reči, mi smo v enem čovnu, mi imamo Evropo ene hitrosti tu, vsi moramo biti digitalni. In če so kakšne težave in če kinematografi morajo zapirati, če distributeri morajo zapirati, potem Eh, to prav gotovo ne bodo multipleks eh, dvorane in to tudi ne bodo velike distribucijske družbe. To bodo neodvisni, to je jasno. Jaz eh, želim samo povedati, da bodo tu težave. In vi to veste tako kot jaz, ko si ogledamo programe v evropskih kinematografih, vidimo tudi v multipleksih eh, nacionalne filme. Eh, dejstvo je, da pa neodvisni eh, naredijo največ za prikazovanje nacionalnih evropskih filmov in zaradi tega moramo pač storiti nekaj za to, da bo prehod na digitalno predvajanje čim hitrejši in sicer v korist neodvisnih eh, eh, ponudnikov in res moramo biti hitri. Polska razpredenčav, misli Aleksandr. Polsko predsedstvo, gospa Aleksandra Palškalinska, pet minut, ne več, potem pa Darijo Sobanski, pet minut. To so institucije Evropske unije, ki jih morajo poštevati čas. Gospa Aleksandra, izvolite, beseda je vaša. Dank, uh, Hvala, gospa predsedujoča, za vabilo in za možnost, da lahko tukaj spregovorim. Govorila bom angliško, saj je to zame malce bolj preprosto hvala odboru in strokovnjakom za predstavitve in za zelo zanimivo razpravo. Rada bi na kratko v parih besedah povdarila in povzela, kaj je pomembno za polsko predsedstvo, kar zadeva audiovizualno področje. Digitalizacija vsebine in digitalizacija dediščine, torej filma in audiovizualne dediščine. To se nam zdi izjemno pomembno in mnenja smo, da nove digitalne tehnologije ne lajšajo le ohranjanje eh, filmov in audiovizualnih del, ampak tudi olajšajo dostop evropskim prebivalcem in pa javnosti na svetu. Vendar pa je digitalna era tudi postavila število vprašanj, kot je tudi vloga kulturnih institucij oziroma institucij, ki nudijo dostop do kulturne dediščine in jo tudi ohranjajo. Potem Evropejana digital, Evropska digitalna knjižnica je bistvenega pomena za nas. Mnenja smo, da je njena vloga taka, da jo je treba um, opredeliti v tem digitalnem okolju, hkrati pa moramo tudi zagotoviti trajnostni model za financiranje Evropejane. Zato bo polsko predsedstvo predlagalo digitalizacijo, tudi um, audio del in pa filmov kot predmet pogovorov na ministerskem svetu, neformalnem svetu 9. septembra v Vroclavu. Potem želimo tudi pritegniti vašo pozornost na varnost v digitalnem okolju. Tu se bomo osredotočili na zaščito mladoletnikov. Vemo, da je digitalna era prinesla veliko pomembnih sprememb v digitalnem okolju. Otrok otroci in mladi pa najbolj sproščeno um, obravnavajo to področje, hkrati pa so najbolj ranljivi in se ne zavedajo vedno, kakšna tveganja za nje predstavljajo digitalne storitve. Zato se moramo odzveti, odzvati v eh, obliki sklepov v skladu z poročilom komisije tu moramo pripraviti oziroma to bomo storili v okviru eh, svežnja, ki bo pripravljen v naslednjih tednih. Kar se tiče širjenja audiovizualnih del, je treba tudi se osredotočiti na medijski program. Komisija bo kmalo predložila predlog za naslednje obdobje financiranja in prepričani smo, da je tudi proizvodna filmov v srču evropskega projekta in zato se nam zdi, da moramo vsi se še bolj potruditi, da bo program medija prejel eh, svo zadostno financiranje. Kar se pa tiče digitalizacije kinematograf, kinematografov, pa je to zelo pomembna tema za polsko predsedstvo. Radi bi zagotovili, da bo digitalni kino nekaj, kar ne bomo zamudili in uh, Zdi se nam tudi zelo pomembno, da damo Evropski uniji možnost, da se opremi z orodjem, ki ga potrebuje, da doseže evropsko kohezijo. V gospodarskem vidiku, v ekonomskem vidiku to pomeni močno finančno injekcijo in eh, trajnostno financiranje lahko do, zagotovimo le, če bo EU zagotovila potrebne vere in da bo podprla ta edinstveni večkulturni projekt. Lahko izberemo različne programe, to že vemo. Tu ne bo možen en eh, pristop za vse pri financiranju. Pristop mora biti podoben kot, kot pri strukturnih skladih. Eh, in sedaj, če dovolite, bi dala besedo še predstavniku, ki pokriva avtorske pravice. Hvala. Hvala, gospod Gobalski. Pet minut, prosim. Much, uh, eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Z vašim dovolenjem eh, bi rad dodal nekaj besed eh, v zvezi z zakonodajo o avtorskih pravicah. Avtorske pravice so bile danes omenjene kot vprašanje, ki močno vpliva na digitalizacijo in vse evropsko porazdelitev del. Eh, vendar eh, avtorske pravice seveda niso samo ovira za dostop do vsebin in ustvarjanje digitalnega trga. To naj je zlasti eh, spodbuda za investicije v kulturno industrijo. In imetniki avtorskih pravic pa seveda morajo imeti tudi neko korist od digitalnega skupnega trga. To seveda ne pomeni, da ne bi olajševali uh, dostopa do digitalnih vsebin, tako da eh, odpravljamo določene ovire zaradi teritorijalnega značaja avtorskih pravic. Potem naj omenim tudi še dela, ki jih ne moremo uporabljati za druge namene, naprimer osirotela dela in nekomercialna dela. Torej, prav gotovo obstajajo različni pravni eh, problemi do, glede dostopa do vsebin zašitenih z avstralijskimi avtorskimi pravicami. Torej mi imamo digitalno agendo za Evropo in eh, sporočilo komisije je tudi govorilo o skupnem trgu za pravice intelektualne lastnine. Eh, potrebna je seveda tudi eh, kulturna dediščina v Evropi, pripravljen je okvir in tu gre seveda tudi za opredelitev osirotelih del v našem predsedstvu želimo eh, narediti čim več zakonodajnega dela. Z razpravami smo že začeli na najrazličnejših ravneh v svetu. Eh, to je pomemben pa tudi prvi korak eh, za ustvarjanje skupnega evropskega digitalnega trga. Na ta način seveda ne bomo rešili vseh težav z čezmejnim licenciranjem in podobno za najrazličnejša dela. Torej, pripravljen bo tudi nek dokument eh, in potrebne so tudi javne konsultacije. Danes smo objavili eh, en tak dokument in mi pričakujemo bodočo eh, pobudo komisije o eh, skupnem menedžmentu. Potreben je uravnovešen dostop do dela in. Eh, zaščita eh, avtorskih pravic. Kulturna raznolikost mora biti na voljo vsem potrošnikom v celotni Evropski uniji na enak način in imetniki eh, pravic eh, morajo ohranjati svoje pravice, vključno s pravico do primernega nadomestila. Kar pa zadeva delovni načrt predsedstva, naša prednostna naloga je direktiva o osirotelih delih, če pa eh, se bo dalo, bomo seveda začeli razpravo v svetu o vseh teh vprašanjih, kar se da hitro. Hvala lepa. Eh, hvala lepa tudi za hitrost in sebino. Sedaj pa eh, dajem besedo komisiji. Hvala lepa, da ste tu. Najprej je tu med nami gospod Rettenbrein, ki ima zelo nemško ime, prihaja iz eh, GD Info, beseda je vaša, prosim. No, to je celo avstrijsko ime. Eh, to je ta skupni jezik, eh, ki naj ločuje. No, Čisto na kratko bom govoril, zaradi tega, ker imamo tukaj tudi strokovnjake iz drugih služb, ki se ukvarjajo s temi zanimivimi vprašanji. Rad bi nekaj povedal o hibridni televiziji, o internetni televiziji, o povezani televiziji. E, to je nekaj, kar se pojavlja vedno znova v razpravah. Nekdo je danes zahteval, da morajo veljati ista pravila, e, tudi ko imamo pač e, internetno televizijo. No, to ni isti medij, to je naprava. Mediji za tem eh, nelinearne službe, on-demand eh, službe na eni strani in televizija eh, so različne službe, so različne storitve. Pravila pa so deloma že ista direktiva o uh, televiziji je nova in uh, to pomeni, da smo šli že v to smer in tudi pravila glede kakovosti so ista za linearne in nelinearne uh, storitve. Potem pravila za varstvo mladine so tudi prilagojena medijem in ista. Obe storitvi, obe dve službi imata pravzaprav pravila za zašito mladine. Glavna razlika pa je v kvantitativnih vidikih. In o tem se seveda razpravlja na različen način eh, javne televizije. Mm, razpravljajo seveda o minutah, ne vem, ali je to smiselno. Pri zasebnih ponudnikih eh, pa eh, vidijo v tem nadaljno liberalizacijo in to velja tudi za linearne ponudnike, za televizijo. Se pravi, tudi kvantitativne določbe eh, vidijo različno. Potem pa drugo vprašanje o standardih. Tu imamo dva vidika. Danes se je zastavilo vprašanje, ali ni to problem za producente. Pri naših razpravah eh, se to vprašanje do sedaj ni pojavilo v tej obliki, eh, kajti eh, internet in protokol je več ali manj standardiziran. Kar se pa je pojavilo v razpravah, je vprašanje ehm, umestnika do potrošnika. Televizija, ki se prodaja v Belgiji ima drugačen uh, umestnik kot uh, eh, naprimer televizija uh, v Nemčiji ali pa Združenem kraljestvu, zaradi tega, ker bo oseba v Belgiji tudi hotela drugačne programe kot uh, osebe v drugih državah. Torej, če dovolite, bi še nekaj povedal, zaradi tega, ker uh, so mnoga vprašanja povezana tudi z digitalnim trgom, ki pa uh, Eh, tu pa s trgom, ki še ni enoten in pravzaprav je to zelo pomemben dan, zaradi tega, ker eh, se sprejema zelena knjiga in kolegica lahko nekaj pove v zvezi s tem. Ja, gospa Dolbe, beseda je vaša. Eh, ravno zaradi tega, ker je danes jutraj sprejeta zelena knjiga, čisto sveže informacije nam lahko date. Morda so tu že rešitve in ne samo vprašanje. Prosim. Lahko sem zelo kratka. Gre v glavnem za vprašanja. gre za zelo široko kompleksno vprašanje in e, mnogi so zastavili danes najrazličnejše vidike. Torej, začeli smo z različnimi bloki. Kulturna industrija je zelo pomembna v Evropi, ne samo gospodarsko gledano, temveč tudi družbeno gledano. In E-audiovizualni trgi pa so bili do sedaj v glavnem nacionalni zaradi najrazličnejših razlogov, ki so bili danes tudi že omenjeni. Tretje dejstvo je, da tehnologija spreminja način, kako producenti in distributeri pripravljajo audiovizualne vsebine in kako jih dajo na voljo potrošnikov in eh, tudi kako želijo potrošniki dobiti dostop do tega. In potem pa vprašanje za milijon dolarjev ali regulativne ovire v Evropski uniji preprečujejo nove poslovne eh, modele in ali preprečujejo nove dostope potrošnikov in ali preprečujejo ustrezna eh, nadomestila za avtorje in izvajalce. V zeleni knjigi smo uh, orisali situacijo in resno smo vzeli eh, dejstvo, da je audiovizualni uh, eh, sektor zelo različen od glasbenega sektorja in uh, glasbeni sektor je bil že zelo dobro uh, dokumentiran tudi v mnogih uh, razpravah o kolektivnem licenciranju. Uh, mi si ogledam, ogledujemo zlasti individualne licence. Filmski producenti imajo vse v svojih rokah za eh, dodeljevanje licenca svoja dela. Eh, mi sedaj še nimamo ničesar za vse evropsko licenciranje. Eh, to je seveda tudi posledica financ in zaradi tega imamo v glavnem nacionalne trge, kjer producenti te stvari urejajo na teritorijalni podlagi. E, imamo pa seveda tudi velike kulturne in jezikovne razlike. Audiovizualne vsebine ne potujejo tako dobro čez meje kot tudi glasba. In imamo tudi različne želje glede e, podnaslavljanja, e, sinhronizacije in podobno. Poleg tega seveda imamo tudi različna mnenja glede okusa in dostojnosti. Eh, torej, marsikaj je odvisno od eh, deležnikov in mi se moramo vprašati, kaj so glavni problemi za audiovizualni eh, sektor, zakaj gre. Mi gledamo seveda vse v povezavi z oddajanjem oziroma podnudniki audiovizualnih vsebin, mi gledamo vse v kontekstu videa na zahtevo. Evropska proizvodnja je drugačna od proizvodnje v ZDA. Eh, eh, dejstvo je, eh, da je gledalcev za evropsko produkcijo tudi manj kot za veliko produkcijo iz ZDA in to seveda moramo tudi upoštevati. Mi smo deležnike prosili, naj nam povedo, za kakšen problem pravzaprav gre, kakšni so problemi, kaj je največji problem. Eh, prosili smo jih, eh, da razmislijo o različnih opcijah eh, in tu so potem razmišljali o kolektivnem, skupnem licenciranju. Eh, potem razmišljamo tudi o usklajenem zakoniku za avtorske pravice. Eh, spraševali smo, kako je z načelom eh, države izvora za internetno licenciranje in to so seveda vse velika vprašanja, široko vprašanja. In v drugem delu dokumenta se ukvarjamo tudi z nadomestili za avtorje in izvajalce. nujno pomembno je seveda, da uh, ustvarjalcem plačujemo primerna nadomestila in mi se sprašujemo, kako bomo to storili. In potem pa se sprašujemo, kako je s posebnimi uporabami za audiovizualna dela, kako je z uh, dostopom invalidnih oseb, eh, kakšne so posebne ukrepe, ki so potrebni. In sprašujemo v zeleni knjigi tudi, kako je uh, s posebnimi potrebami institutov za filmsko dediščino in kakšne uh, so njihove težave povezave z digitalizacijo eh, evropske kulturne dediščine za bodočo uporabo. Eh, sedaj ne bi govorila o drugih vprašanjih v zvezi z avtorsko pravico. To eh, je pravzaprav vse, kar želim povedati v zvezi z zeleno knjigo v tem trenutku. Hvala lepa, gospa Dolbi. Mi bomo prebrali zeleno knjigo in potem bomo imeli veliko dodatnih vprašanj. Eh, dodatnih k tem, ki smo jih zastavili danes. In eh, to bodo vprašanja, ki jih bodo morda zastavljali še strokovnjaki. Problem je v tem, da še vedno nimamo kaj dosti odgovorov in odgovori, ki jih dobimo od eh, enih, teh odgovorov drugi ne slišijo tako radi. Zlasti na področju avtorskih pravic je toliko odgovorov in odgovori na vprašanje v zvezi z avtorskimi pravicami pravicami so podobna kvadraturi kroga. Torej, mi moramo pač najti neko večino pri vseh teh vprašanjih. Hvala lepa vsem strokovnjakom, ki so bili danes tukaj. In, um, slišali smo marsikaj, kar smo morda že vedeli, pa nismo poznali tako nadrobno in predstavniku uh, Europe Cinemas. Uh, Želim povedati, da se zauzemamo z vami za program medija. Medija naj prevzame tiste naloge, o katerih ste vi govorili in sicer, da eh, omogoči digitalizacijo malih eh, kinematografov. Eh, sicer bodo pač ti kinematografi uničeni, vendar problem je v tem, da nimamo toliko denarja, vendar naš skupni boj je tudi. Uh, pripomogel k temu, da se medija nadaljuje in da bo dobil tudi več denarja. E, torej v prihodnje bomo storili več, kot smo storili že do sedaj, kar pa zadeva vsa druga vprašanja od avtorskih pravic, od osirotelih del. E, ta vprašanja so tako težavna, da se moramo na nekaterih področjih intenzivno ukvarjati v vseh odborih, zlasti v odboru za kulturo, skajti tu ne gre samo za tehniko, pomembna je vsebina. E, to so vsi rekli. E, torej, brez vsebin lahko e, zavržemo vse naprave in Torej, tu bi se ustavila, zahvaljujem se vsem za to priložnost. V naslednjih mesecih bomo um, lahko delali naprej, Razpravljali bomo o posameznih ukrepih v posameznih odborih, vse moramo pripeljati do uspešnega eh, konca in prav gotovo bomo še enkrat eh, se obrnili na vas eh, za nasvet in na določenih stičiščih na teh bomo prav gotovo našli dobre rešitve. Vsega ne bomo rešili, vendar poskušali bomo narediti vse, kar je v naših močeh. Hvala lepa za vaše strokovno mnenje, hvala lepa komisiji in predsedstvu. Mi eh, računamo na vas v naslednjih šestih mesecih in s tem eh, lahko zaključujemo eh, to eh, obravnavo in se eh, lahko lotimo teme gospoda Borisa. Hvala lepa. Sedaj pa šesta točka dnevnega reda. Kolega Borisa želi predstaviti svoje poročilo in sicer Evropski kinematografi v digitalnem obdobju. Se pravi, eh, ostajamo pri temi. Eh, najlepša hvala, gospa predsednica. Na začetku bi rad povedal, da poročilo pripravljam s poročevalci iz Sence iz najrazličnejših političnih skupin. To je poročilo o evropski kinematografiji. Tu ne gre samo za lastnike kinematografov, temveč gre zlasti za producente, ustvarjalce, igravce, distributerje. E, vsi e, čakajo na to poročilo. E, kot smo tudi že prej rekli, gremo sedaj. E, skozi digitalno revolucijo in eh, pred nami je velikanska priložnost, eh, vendar tako kot pri drugih revolucijah eh, obstaja seveda tudi nevarnost poškodb. Če ne bomo dovolj zaščiteni, Eh, lahko poginemo. In Evropski parlament seveda tega ne sme dovoliti, kajti mi zelo cenimo evropske kinematografe eh, in evropsko kinematografijo. Evropska kinematografija je sinteza vseh vrst umetnosti, plesa, glasbe in tako naprej eh, gledališča in eh, naj eh, omenim Vima Vendersa, eh, ki pravi, eh, da je najboljši instrument eh, kinematografija. Torej, eh, če želimo eh, biti odgovorni za bodoče generacije, moramo ceniti evropsko kinematografijo in zaradi tega V poročilu prevzemamo odgovornost za evropsko kulturo, za evropsko kinematografijo, ki se danes eh, sooča z nekim razcepom. E, torej, mi moramo narediti e, preskok naprej in če nam to uspe, bo e, razvoj hiter. Nekateri nimajo e, težav s tem. E, napredovanjem, drugi pa potrebujejo pomoč eh, in eh, s tem poročilom želimo podpreti evropsko eh, kinematografijo. Evropska kinematografija vsebuje mnoge vrednote in ni boljšega načina za promocijo evropske kulture. Tu imamo množico jezikov, ki se prenašajo prek kinematografije. Seveda se soočamo tudi z ovirami in Eh, mi razvijamo pot, eh, eh, možnosti za 500 milijonov potencijalnih uporabnikov evropske kulture. In zaradi tega mora Evropski parlament danes poslati močan politični signal. Tu gre za politično transformacijo. Ta mora biti tudi uspešna, kajti tu gre dejansko za velikansko priložnost. Evropski film in kinematografi so pomembni in Zygmunt Bauman je dejal, eh, da ima seveda eh, kinematografija pomembno vlogo in sicer, da spreminja mlade ljudi in njihovo dojemanje. Eh, evropska kinematografija eh, mora nasprotovati plehki kulturi. Eh, se pravi, mi imamo sicer določene poslovne modele, katerih, znotraj katerih moramo delovati, eh, hkrati pa moramo ceniti vrednoto evropske kinematografije in to je seveda zelo pomembno za bodoče rodove. Eh, vrednote morda in vrednost ni vidna na prvi pogled eh, v gospodarskem smislu, vendar mi oblikujemo pač eh, medsebojno spoštovanje, medsebojno razumevanje, zlasti seveda v času krize, ko ne vemo, v katero smer eh, bodo šli skrajneži in svojimi miselnostmi. Evropski film, evropska kinematografija je tu seveda zelo pomembna. Torej, kakšna je sedanja situacija? Danes, kot je eh, že omenil gospod Paru in tudi eh, predstavnik Evropske komisije, je trg za evropske kinematografe, eh, za evropsko kinematografijo velikanski. Eh, vsako leto pripravimo eh, zelo eh, veliko eh, filmov in sicer eh, bist 1200 eh, filmov približno, v ZDA pa samo 750 približno. Vendar je tržni delež evropskih filmov v kinematografih 27 eh, odstoten. To pomeni, 27 odstotkov jih gleda evropske filme, ostalo pa so gledalci ameriških filmov. In zakaj je tako? Ali je to zaradi tega, ker je eh, Eh, kinematografija iz EDA tako zanimiva, privlačna? Po mojem mnenju je digitalizacija velika priložnost za vsakogar, za producente, ki starimi sistemi ne najdejo dostopa do evropskih eh, gledalcev. Dejstvo je, da so stare kopije oziroma na filmskem traku drage. In tu ne moremo zagotoviti prevoda v vse jezike in dostopa za vse. In zaradi tega se večina filmov izgubi na tem našem skupnem trgu. Zamislimo si pa sedaj digitalno tehnologijo. Če je film dober, bo v eni uri prišel do vseh potencijalnih gledalcev eh, in ti ga bodo dobili v nacionalnih jezikih že eh, prevedenega in zaradi tega bomo imeli tudi eh, dostopne dobre filme, kar dan danes ni tako. In potem pa še nek problem, dostopnost. Žal. ima Evropa še vedno ne, to nevidno železno zaveso. V Zahodnji Evropi je dostop do kinematografije 16 eh, tisoč na eno platno, eh, v eh, srednji in vzhodni Evropi pa 40 tisoč oseb na eno platno. Se pravi, tu imamo res dvojno velikansko grožnjo. Žal v večini srednje in vzhodne Evrope imamo majhne kimetografe z enim ali dvema platnoma in ti so potem tudi um, razpršeni. V večini zahodne Evrope pa je prišlo do digitalizacije preko multiplexov, to so kinematografi, ki imajo šest do devet platen eh, in ti so pravzaprav že zelo dobro pripravljeni in tu smo pred velikim izzivom. Ali lahko solidarnostjo in kohezijo zagotovimo enak dostop za vse evropske državljane do eh, evropske kinematografije? Potem pa obstaja še neka grožnja posod po Evropi in sicer za neodvisne državljane kinematografe. Eh, prehod na digitalno tehnologijo je drag in eh, majhni kinematografi bi lahko imeli težave. Eh, lastniki takih kinematografov iščejo dobre filme, kakovostne filme in taki kinematografi brez finančne podpore ne bodo uh, zlahka obstali na trgu. In lahko se jim zgodi, da bodo zginili z trga zelo hitro. Rad bi priporočil to poročilo tudi zaradi tega, ker v njem pozivamo vse države članice Evropsko komisijo, organe na lokalni in regionalni ravni. Vse tiste, ki so odgovorni, eh, naj delujejo, koordinirajo in naj delujejo hitreje. Danes eh, moramo pospešiti naše dejavnosti in moramo pospešiti finančno podporo zlasti eh, za digitalni prehod. Eh, Eh, to velja za producente, umetnike, vsebine me ne skrbijo. Mi imamo veliko kakovostnih vsebin, e, to imamo že dan danes. Danes eh, e, potrebujejo tudi distributerji našo pomoč, ker morajo oni tudi najti svoje mesto v tej digitalni eh, dobi in lastniki eh, kinematografov, eh, javni in zasebni. To se seveda zelo razlikuje od države do države in zaradi tega smo pripravili pač ta predlog o finančnih modelih in najprej bi se oprli na strukturne sklade, v novem finančnem okviru 2014 do 2020. Naj vam navedem dva primera tukaj. Prvič. Deset kinematografov v Krakovu, v Vroclavu, tam je že nekaj narejeno in prehod v malih mestih, je bil mogoč eh, eh, eh, strukturnimi skladi in na ta način so kinematografi povečali število gledalcev za 100 odstotkov. Kako je to bilo mogoče? Ti so sedaj lahko, tako kot eh, veliki kinematografi, prikazovali tako filme za množice, kot tudi filme, ki promovirajo evropske vrednote. Tu gre za evropske filme. 30 e, do 40 odstotkov je bilo evropskih filmov in zaradi tega je bilo dobro investirati v male kinematografe, zlasti v mla, malih mestih. In še drug sistem, ki ga želimo predstaviti, je komercialni eh, sistem za Evropsko investicijsko banko. Ta naj bi pripravila preferencialne ponudbe za eh, zasebne kinematografe in eh, z, tu bi bil tudi omogočen prehod na digitalno tehnologijo. približno 82 eh, eh, tisoč evrov je potrebno eh, za prehod in kinematografi bodo v naslednjih letih vračali to posojilo in ne bodo propadli. Obstaja pa še nek sistem v Združenem kraljestvu in s širitvijo dobrih praks bi morali seveda to predstaviti tudi drugim v Evropi. Potem pa imamo še povezovanje eh, kinematografov, lastnikov eh, kinematografov in ponudnikov eh, digitalnih eh, vsebin. Potem pa imamo seveda še eh, sistem eh, VPF, eh, ta eh, je zelo dober sistem. Eh, to je torej financiranje, sistem financiranja pristoj, preko pristojbin za virtualni film. To je zelo dober sistem. V poročilu se ukvarjam tudi s standardi. Eh, mnogi zahtevajo od eh, Evropske komisije, naj eh, opredeli standarde v zakonodaji. To je zlasti pomembno, in do, eh, pomembno je, da dobimo ISO sistem. Tega nimamo. in zato tudi nimamo enotnega sistema. Torej, nimamo e, enotnega sistema. E, če bi ga pa imeli, e, bi odpravili ovire. Danes evropski gledalci zahtevajo sistem ki bi temeljil ali na 2K ali 4K. E, potrebno je prikazovanje tudi e, tridimenzionalne filme in tudi e, film Pina Vima Vendersa je v tridimenzionalni tehnologiji in vse to kaže, kako zahtevna je publika danes. Nova tehnologija je v korist um, ustvarjalcev, producentov. Potrebujemo nove standarde na tem področju in na ta način lahko tudi olajšamo življenje lasnikom kinematografov. Veliko je tehničnih novosti, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak eh, na številnih sejah smo že govorili o tem. Še en problem je povezan z arhivi. Tudi tukaj ni enotnega odgovora. Nekateri pravijo, da je težko vzdrževati arhive z, eh, oziroma da je lažje um, urejati arhive tradicionalnih filmov kot pa digitalnih filmov. Tudi tukaj si želimo, da bi Evropska komisija določila potrebne standarde, tako da bi lahko zagotovili ustrezne arhive filmov za številna leta. Želimo, da so ta dela dostopna za promocijo, za znanstvene namene, za izobraževalne namene in tako naprej. Digitalizacija in pa arhivi teh umetniških del. sta zelo pomembna, če želimo polno izkoristiti stoletno zgodovino evropskega filma in eh, omogočiti, da je ta delšina dostopna za vse. Potem bi pričakovali podporo tudi, ko gre za filmske knjižnice. Ta sistem dostopa do evropskih filmov, torej dostopa v knjižnicah. in zelo pomemben. Potrebno je pospešiti postopek digitalizacije, tako da bomo zagotovili širok dostop do teh filmov postopka Evropske unije. Pa še nek vidik sem želel izpostaviti v poročilu. To je omenil tudi uh, Roman Gutek in pa Vim Venders. Z obema sem se sestavil, ko sem pripravljal poročilo. Zahvaljujem se tudi Evropa Cinemas za njihovo podporo. Organizirali smo konferenco v Parizu in v Kanu. Organizirali smo tudi predstavitev v Evropskem parlamentu. potrebno spodbujati filmsko izobraževanje. Lin Vendr se je rekel, da če želimo, da bi prihodne generacije razumele pomen filmov, torej, Če to želimo, moramo vse skupaj eh, poenostaviti. Našel sem tudi eh, citat gospoda Panovskija iz eh, leta 1934. In ta citat pravi, da nič ni močnejše kot film in da je zato pomembna filmsko izobraževanje na ravni državi, držav članic. Na ta način se lahko izobražuje mlade evropejce. Eh, na ta način lahko mladi ljudje razumejo prihodnost Evrope, gre pa tudi za dolgoročno gospodarsko investicijo. Če bomo danes izobraževali mlade generacije, bomo imeli v prihodnosti um, dostojno filmsko industrijo. Danes to deluje samo v Franciji, nikjer drugje. In to moramo vedeti. Pa še nekaj. Program medija. O tem smo že govorili. komisije želimo poslati močno sporočilo. To je program, ki že 20 let podpira evropsko kinematografijo. In uh, ni dovolj, da je ta program neodvisen, morali bi mu povečati tudi sredstva, morali pa bi se soočati tudi z novimi izzivi, kot so digitalizacija, usposabljanje ljudi. Uh, posodobitve nedigitalnih kinematografov, vse skupaj je potrebno tudi usposabljati na področju digitalne tehnologije. Zato bi moral imeti ta program še neko dodatno funkcijo, tudi prevajanje. To ni zelo drago. Filmi bi morali biti na razpolago v vseh jezikih. Ta program bi moral biti nekakšen ambasador v Evropi. sinhronizacija je dražja, zato bi si morali prizadevati predvsem za podnaslavljanje. Zato si bom zelo zauzemal. Pa še nekaj povezano z festivali. Festivali na najboljši način spodbujajo evropski film in želimo podpreti takšne festivale, vključno z festivalom nagrade Lux na vse zapisano v poročilu, zato ne bom govoril o podrobnosti. Želel bi omeniti še nek vidik, ki je povezan z predstavitvijo. Gre za vprašanje prihodnosti medijske kronologije. V kolikšni meri smo sposobni v Evropi ustvariti nek odgovoren model? kako lahko zagotovimo, da bo javnost v Evropi imela dostop do linearnih vsebin? Ravno zato moramo pomagati evropskemu filmu in evropskim kinematografom. Na ta način lahko vabimo javnost, da prihaja v kinematografe. To bo možno samo, če bomo omogočili digitalizacijo kinematografov. Zato je potrebno istočasno podpirati tako linarne vsebine, biti pa moramo tudi uh, odprti, ko gre za nelinarne vsebine. Veliko stvari je dostopnih na internetu, tudi na črnem trgu, bi lahko rekli in zato moramo poleg podpore tradicionalnih modelov podpreti tudi nove gospodarske modele. Tako da bo evropska javnost imela dostop do filmov na zahtevo s pomočjo digitalne tehnologije. Tukaj pa moramo biti previdni se pravi podpora za linarne in pa nelinarne sisteme. To pričakujemo od komisije in pa držav članic. Mislim, da je dovolj prostora za oba sistema, tako za linarne, kakor tudi za nelinarne sisteme. Um, no, prosim za vašo pomoč v zvezi z poročilom. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste mi pomagali poročilo pripraviti. Ja, poročilo lahko ima samo štiri strani, zato bi lahko omenil še veliko drugih stvari. Ne povem, da če bomo govorili, če bo, naš, če bo naše sporočilo jasno, sporočilo komisiji in pa državam članicam, bomo lahko zagotovili dober premik na digitalizacijo evropske kinematografije in bomo lahko pomagali državam članicam pri tem postopku. Prosim, pripravite svoje predloge sprememb. Hvala lepa kolegu Borisu, ki se je tukaj res zelo angažiral, ki se je tudi dobro navezal na prejšnjo predstavitev imam dva govornika in prosim, da ste kratki, kaj ti čaka nas še sestanek koordinator, gospod Meklarkin. Hvala. Dobro je slišati eh, nekoga, ki je tako zelo angažiran v tem. Ja, evropska kinematografija je zelo pomembna, ponuja 30 tisoč delovnih mest. In zato moramo na kinematografe gledati tudi z poslovnega vidika. To so majhna podjetja, ki morajo biti uspešna. V glavnem pa uspešnost kinematografov rekuje povpraševanje. Torej ne smemo ukazovati, katere filme je možno prikazovati, ampak seveda moramo skušati vplivati na na kinematografe, pomagati jim pri promociji. Film lahko izkoristimo tudi kot izobraževalno orodje, kako je to povedal Peter. In uh, v glavnem uh, želela sem povedati, da podpiram tvoje dosedanje delo in da se veselim prihodnega sodelovanja. Hvala, gospa Nevedalova. Vem, če je že kongratulacija, podla mnja sprava pa nas. Hvala, tudi sama želim čestitati poroševalcu, mislim, da je odpravil dobro delo. Vidimo, da se je lotil tega dela z veliko mero strasti. Seveda sem tudi sama mnenja, da je potrebno evropske kinematografe podpirati in uh, vesela bi bila, če bi bilo v evropskih kinematografih več evropskih filmov. Tukaj gre za kulturno dediščino, te vsebine pa je potrebno digitalizirati in pri tem je potrebno državam članicam nuditi določeno podporo. Eh, gre za, za finančno podporo, zlasti majhnim kinematografom, kjer se prikazuje tudi amaterske filme. Ti so tukaj v slabšem položaju. Strinjam se z vami, da so podnapisi zelo pomembni, podnaslavljanje je pomembno. V državah, kjer poznajo podnaslavljanje, je poznavanje jezikov boljša, eh, kot pa če se filme sinhronizira, kako je to v moji državi. Potrebno je spodbujati ljudi k temu, da odidejo v kinematografe, potem imajo kinematografi več dobička, tudi producenti imajo več dobička in lahko producirajo več filmov, več evropskih filmov. To pa seveda potem spet spodbuja boj proti piratstvu, boj proti ponarejanju filmov. Eh, zato je potrebno vse to spodbujati, potrebno je pripraviti dobro poročilo, tako da bo Evropski parlament zastopal dobro stališče in predtem vas bomo seveda podpirali. Hvala. Gospa Kosta. Ja, želela sem povedati, da se mi poročilo zdi zelo dobro, da je dobro strukturirano in usmerjeno v cilj. Dve vprašanji bi bilo, trebno, bi bilo potrebno razjasniti. V prihodnosti smo imeli do sedaj izjemne uh, ureditve, ko je šlo za državno pomoč, za prehod na digitalno obdobje. Tukaj je bilo nekaj uh, Eh, izrednih ureditev in morali bi si ogledati, kako se to sklada z digitalno agendo. Sama mislim, da so državne pomoči tukaj prej eh, zaželjene v najrazličnejših oblikah. Ne samo za omrežja, ampak tudi za tiste dvorane, ki prikazujejo evropske filme, kakovostne filme. pa tudi zato, da se spoh, m, mm, lahko zbere sredstva za kinematografsko industrijo. Moramo se ogledati, kakšne oblike podpore tukaj obstajajo. kako je možno preiti na ustrezne norme ISO. No, ameriški sistem mislim, da ni prenosljiv na Evropo, zlasti, ko govorimo o majhnih kinematografskih dvoranah, ki obstajajo pri nas. Gospa Čalders. Oh, uh, uh, uh, Hvala lepa gospodu Borisu za poročilo. Veselim se sodelovanja z njim. Zanimivo se mi je zdelo tudi sodelovati z kinematografsko industrijo v moji državi. Naj samo nekaj dodam v, v imenu skupine SED. Želela bi spodbujati sodelovanje med uh, eh, upravljalci kinematografov, lokalnimi oblastmi, drugimi organizacijami, lokalnim prebivalstvom. Tem je potrebno dati več, več pozornosti, spodbujati kinoklube in tako naprej. Uh, V nekaterih državah obstajajo ti majhni klubi, ki jim je potrebno ponuditi tudi določena sredstva, saj eh, ne morejo sami opravljati svoje naloge. Potrebno zagotoviti, da bo tehnologija na razpolago po vsej Evropski uniji in potrebno je eh, podpreti tudi alternativne, alternativno filmsko industrijo, alternativne filmske dogodke, Seveda pa moramo najprej poiskati definicijo za to, kaj pomeni alternativo. Mislim, da je poročevalec že našel ustrezno definicijo. Prej sem govorila tudi o potrebi po hitrosti, ne bom več govorila o tem. Poleg tega pa je potrebno najti tudi sredstva za uh, izobraževanje upravljalcev projektorjev in tako naprej. No, preden damo besedo komisiji. Bi želela dodati to, da se naj v programu medija spomnijo na nagrado Lux. Mi te filme podaslavljamo v vse jezike eh, in uh, imamo celo tudi verzijo za slepe ljudi. Eh, in bila sem na predstavitvi tega filma v Berlinu in uh, takrat smo si ogledali film uh, Die Fremde, tujka z podnapisi za slepe in uh, tam je bilo približno 200 slepih ljudi in uh, čeprav ti ljudje niso mogli videti filma, so imeli zelo podoben vtis kot jaz. To je bilo res neverjetno. Naj povem, da smo tukaj uh, stopili na krasen teren. Uh, no, naslednji nagrajenec prav gotovo ne bo nemški film, ampak tisti film, ki bo zmagal, bo prav tako dobil tudi verzijo za slepe. No, za podnaslavljanjem pa pomagamo pri tem, da odpravljamo ovire enotnega trga, ker pač nimamo samo enega jezika. V številnih državah se vse filme podnaslavlja, naprimer na nizozemskem, zato pa govorijo toliko jezikov. V Nemčiji pa vse skupaj sinhroniziramo in vsega skupaj uh, eh, spoh ne razumemo na pravi način. No, upam, da bo program Media dobil več denarja, če bi prevzeli tudi našo idejo iz eh, festivala Lux, pa bi lahko še na boljši način spodbujali evropski film. Gospa Bida, si vam jaz te besedo. Thank you very much, Mrs. Pak, Madam Chair. Hvala, gospa Pak. Naj uh, nagovorim uh, ne spregovorim v zvezi za pogosto napako, program medija podpira tako sinhronizacija, kakor tudi podnaslavljanje, ampak eh, nismo eh, preskriptivni in prepustimo distributerjem, da naj se odločijo, ali bodo izbrali ta film ali drug film in ali ga bodo poslovili ali sinhronizirali. Mislim, da distributerji najboljše vejo, kaj potrebujejo za svoj trg. Seveda pa gre tukaj tudi za vprašanje sredstev, ki jih imamo na razpolago. Naj se ob začetku zahvaljujem za, vašo, za vaše vabilo. Naj povem, da pozdravljamo poročilo gospoda Borisa. Poročilo povdarja pomembnost digitalizacije zlasti v luči globalizacije In glede na to, kako je naša industrija bolj ogrožena kot kadarkoli prej, digitalni prehod eh, se v kinematografiji ni zgodil enako kot pri televiziji. Eh, vse skupaj ne gre z danes na jutri, ampak eh, vse skupaj poteka v, razno, v raznih stopnjah in z sredstvi pač uveljavljamo, postopamo nove tehnologije, nove prakse in tako naprej. no, ko gre za nove modele financiranja. Nažalost, ti še ne, uh, še nima povratnega dobička. Podpiramo video na zahtevo, video on demand. Um, Dobiček bomo dobili šele čez tri ali štiri leta. Na konferencijo Evropa Cinema smo videli, da čeprav se VPF že široko uporablja, je za večino filmov težje distribucijo igrati filme v tej tehniki, kot pa v 13 mm tehniki, 35 mm tehniki. Podpiram pripombe iz poročila v zvezi s tem. V komisiji smo spostavili novo skupino strokovnjakov, ki bi se naj ogledala uh, povezavo med eh, izobraževanjem in pa filmski nepismenosti. Pozvali smo države članice naj uh, povabijo predstavnike filma in eh, predstavnike izobraževanja, da bi se lahko tukaj premaknili naprej. Tudi, uh, kinematografski, tudi na kinematografske klube smo bili upozorjeni in če bo naše financiranje to omogočilo, bomo začeli tudi z schemo v zvezi s tem. Še nekaj točk. Program New Media, novi mediji, se bo odzval na nekatere izmed teh problemov. Če si ogledamo trenutni predlog komisije v kontekstu trenutnega finančnega okvirja, lahko gotovimo, da ne bomo mogli uresničiti niti polovice izmed naših projektov, če bomo seveda obdržali isto raven financiranja. Pozdravljam vaša podpora in upam, da bomo skupaj lahko dosegli razumen proračun za tiste naloge, ki so res potrebne. Eden izmed velikih problemov za prihodnost je vprašanje spodbujanja vsebin. Veliko vsebin ustvarjamo, veliko filmov ustvarjamo. Ampak v, teh, eh, v tem svetu, ker imamo veliko filmov, veliko programov, so najbogatejše oziroma najmočnejše znamke tiste, ki jih izbirajo potrošniki. Naše izkušnje z DVD-ji, ko smo se želeli bojevati proti američanu v tem novem sektorjem, se je zgodilo, da smo uspeli doseči približno 20 odstotkov trga. No, upam, da bodo sedaj novi poslovni modeli, kot je naprimer VOD, ponudili nove priložnosti, se pravi video na zahtevo upam, da bo parlament podprl pripravljan, te pripravljene ukrepe, s pomočjo katerih bomo lahko preverili te nove poslovne modele. Festival in promocija pa bodo seveda ključnega pomena za prihodnost. Samo manjši popravek. Rekli ste, da ta sektor zaposluje 1,2 milijona ljudi v Evropi, tukaj gre za 4 milijarde. Eh, prometa, letna rast je impresivna in eh, želim si, da bi od tega profitirala tudi kinematografska industrija. Zdaj pa še nekaj zvezi z sporočilom zvezi državno pomočjo. V zvezi s tem potekajo javna posvetovanja, ki se bodo končala septembra letos. In uh, digitalne tehnologije so seveda v sami srčiki teh posvetovanj. Hvala lepa, zelo veseli smo, da smo sposobni z vami tesno sodelovati v tej zadevi. In mislimo, da bo to poročilo pomemben prispevek k priporočilu, ki ga pripravljamo za naslednje leto v luči Evropske digitalne agende. Hvala. Hvala, gospa Silva. Če želi gospod Boris odgovoriti na kratko ali ne? Izvolite, minutko. Hvala, rad bi se zahvalil za vse pripombe. Hvala Heni Katrin, gospa Kosta in eh, gospa Čilers. Vse, kar ste izpostavili, bom seveda upošteval. In moram reči, da so naša pričakovanja do programa mediji res velika. In kot kaže, je trenutek dober. Kaj ti po ogledu filmov v kinematografih je video na zahtevo naslednji korak, da bodo lahko evropski gledalci videli več filmov. Danes to ni možno v veliki meri. Strinjam se z vsem, kar je povedala predsednica v zvezi z pripravami. za invalide in to je nekaj, kar moramo storiti in vključiti v poročilo. Strinjam se tudi z gospo Kosta, ki pravi, da če želimo podpreti evropske kinematografe, potrebujemo pravila za javno pomoč, kajti na eni strani pravimo, da so kinematografi pomembni in financiramo opere in gledališča, kinematografi pa ne prejemajo denarja. To je treba spremeniti, to je treba. Drugače zasebni kinematografi ne bodo mogli prejemati neposredne pomoči. Zato bi rad eh, izpostavil, da bomo kmalo prisiljeni ohranjati dualne sisteme v kinematografih, kajti če si želimo ogledati filme, ki so bili posneti pred 15 leti, potem ti ne bodo digitalizirani in zato bodo nekateri kinematografi potrebovali tako analogni kot digitalni sistem. V prihodnosti pa bo vse digitalno. Hvala za vaše pripombe. Sedaj pa pričakujem zanimive pripombe še naprej, da bomo lahko poslali močen signal, zato da bodo lahko vsi ukrepali, kot je potrebno. Hvala. Rok za oddajo predlogo sprememb je 7. september, torej na plaži ali kjerkoli že boste si izmislite kaj lepega, ali pa v kinu. Ali je to pretoplo poleti, se pravi na, v kinu na prostem. Odlična ideja. 5. oktober pa bomo o tem glasovali. Hvala lepa. Hvala tudi komisiji. Na tem področju vas popolnoma podpiramo, pri drugih področjih pa moramo še videti, ali smo res na isti valovni dolžini. Današnji dnevni red zaključujem in se vsem zahvaljujem, da ste bili tu. Koordinatorje prosim, da ostanu.